Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Dobro jutro, spet nadaljujemo. To je zadnji del vse pred poletno, uh, poletno pauzo. Lepo, da ste znova vsi lahko prišli. Pozdravljam številčno udeležbo. Danes imamo znova pet minut za uh, posebno poročilo računskega sodišča, potem tri minute poročevalcev oziroma tri minute za komisijo in dva minuti za poročevalca imamo prvo, poseb, prvo posebno poročilo o nadzoru nad ribištva. Odgovorni član je gospod Vojčekovski, ki je z nami, tako da mu bom kar takoj dala besedo, da predstavi to poročilo. Pet minut imate na voljo in ura teče. Beseda je vaša. Thank you, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vesel sem, da lahko uh, odboru predstavim našo posebno poročilo o nadzoru nad ribištvom, eh, ali je potrebnih več naporov. Kot veste, je ribiška politika uspešna in to je povezano seveda z učinkovitim sistemom nadzora in ta sistem nadzora je bil tudi tema naše presoje, naše revizije. Re, glavno revizijsko vprašanje je bilo in tukaj bi uporabil predstavitev, če bo delovala. Okay, I will continue because there are some technical problems. Bom nadaljeval, ker je očitno nekaj tehničnih težav. The audit question was uh, E Revizijsko vprašanje je bilo, ali ima Evropska unija vzpostavljen očinkovit sistem nadzora nad ribištvom in vprašanje, ki smo jih preverjali, so bile preverjanje flote, eh, podatki za upravljanje ribištva in sankcije. Preverili smo Špancijo, Francijo, Italijo in Združeno kraljestvo, eh, pri čemer smo se sredotočili na Škotsko in Škotsko odgovor po tej reviziji, ali je torej vzpostavljen učinkovit sistem eh, ribiškega nadzora v Evropski uniji, odgovor je ne še. Evropska unija še nima ustrezno učinkovitega sistema za nadzor nad ribištvom. Sicer je bil dosežen napredek v zadnjih desetih letih, ampak države članice še niso v celoti um, izvedle uh, uredbe in 13 doleč, določb te uredbe je treba tudi spremeniti. V prvi vrsti je to povezano z registrom flot. Informacije v registru flot niso zanesljive. Eh, opazili smo tudi pomembne razlike med registrom flot v državah članicah. Um, Našli smo namreč plovila, ki so registrirana v državah članicah, niso pa registrirana v registru eh, Evropske komisije ali ravno obratno. In eh, ta registr nasplošno rečeno ni zanesljiv in ni popoln. Priporočamo, da se vzpostavijo postopki, da se preverjajo informacije v registru flot, to je to, kar bi naj zvede države članice Evropske komisije, pa predlagamo, da se vzpostavijo postopki, da vzpostavi pravila za preverjanje tonaže in moči motorja. Naslednji pomemben sklep eh, se navezuje na ukrepe upravljanja. Še zlasti, kar zadeva sistem spremljanja plovil, vidimo, da 89 odstotkov flote Evropske unije ni povezane z satelitskim spremljanjem. Le 11 eh, odstotkov, torej jih je pod nadzorom satelitskega sistema. In naslednje vprašanje je, do kakšne mere so eh, ustrezno dodeljene ribiške kvote. Merila za dodelitev kvot niso bila vedno pregledna. Obstajale so težave povezane s tem, da so nekatere države članice delegirale razporeditev kvot organizacijam proizvajalcev in Tako je prišlo do morebitnega noskrižja interesov, merila niso bila vedno pregledna. Kaj priporočamo, da se komisiji um, um, predajo sistemi za dodelitev kvote, da se zagotovi preglednost, medtem ko komisiji um, predlagamo, da zagotovi tudi alternativne sisteme lokalizacije majhnih plovil? Uh, Potem smo ugotovili, da so bili tudi um, podatki o ribištvu nepopolni in nezanesljivi. Še zlasti to veljalo za majhna plovila, ki predložijo deklaracije na papirju. Tudi de, eh, delitev podatkov med državami članicami je bila nepopolna in priporočamo, da bi se preverjalo. Um, izboljšalo preverjanje podatkov, še zlasti je to eh, pomembno za majhna plovila. To je priporočilo eh, naslovljeno na države članice. Komisiji pa priporočam, da vzpostavi informacijsko eh, platformo za izmenjavo informacij o državah članicah in da tudi promovira sistem elektronskih deklaracij za majhna plovila. Potem pa smo preverjali še inšpekcijske sisteme, ki so delovali, vendar pa sankcije niso nujno odvračilne. te sankcije se tudi uh, izvajajo neenakomerno, neenako, tako da se ne zagotavlja enaka obravnava vseh ribičev. Kaj priporočamo? Priporočamo državam članicam, da, um, da sankcionirajo uh, z odvračilnimi ukrepi še zlasti tiste uh, kršitelje, ki, ponav, po, ki ponavljajo svoje kršitve. Videli smo, da nekateri kršitelji ponavljajo kršitve tudi petkrat na leto, kar kaže, da ukrepi niso odvračilni in učinkoviti. Potem naslednje priporočilo je, da se v celoti izvaja točkovni sistem, da bi se zagotovila enaka obravnava. Komisiji pa priporočamo, da spostavi sistem za izmenjavo podatkov o kršitvah in o sankcijah. Pozitivne informacije pa so te, da je Evropska komisija prejela naša priporočila, sprejela jih je pozitivno in je izjavila, da bo naša priporočila tudi izvedla v praksi. Torej, sodelovanje s komisijo med to presojo in med našim postopkom je, bil, je bilo pozitivno. Upamo, da bo naša revizija imela pozitiven učinek na to, da se izboljše nadzorni sistem uh, ribiške politike. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi vam. Besedo dajem zdaj komisiji za tri minute. Dobro jutro in hvala lepa za besedo. Komisija res pozdravlja poročilo računskega sodišča. To poročilo je zelo pomembno. Ne nazadnje tudi zato, ker je nadzorni režim na, na področju ribištva bistvenega pomena za očinkovito izvajanje skupne ribiške politike. Hkrati pa je to poročilo zelo pomembno, ker je bilo podano ob, v najpomembnejšem trenutku. Smo namreč v obdobju, ko je komisija tudi zaključila lasno evalvacijo uh, Uh, uredbe o nadzoru. In veseli smo, da so sklepi računskega sodišča zelo podobni sklepom, ki jih je uh, sprejela in do katerih je prišla komisija med uh, evalvacijo. Gotovo obstajajo še določene pomankljivosti na, področju, na področjih, ki jih je izpostavilo računsko sodišče. Obstajajo pomankljivosti, kar zadevajo um, izvajanje, to je nenakomerno in še nezadovoljivo. Tako da bomo tesno sodelovali z državami članicami, da se raven izvajanja izboljša in lahko tudi že najavim, da smo začeli izvajati več priporočil. Še drug pomemben vidik eh, Eh, izpostavlja računsko sodišče. Namreč dejstvo, da obstaja več določb v uredbi o nadzoru, ki bi jih bilo treba prilagoditi oziroma spremeniti. In v tem pogledu sem vesela, da lahko že zdaj povem in tudi to je bilo povedano v odboru za ribištvo, Namreč komisija je nedavno sprožila pobudo, da se preuči znova in pregleda sistem nadzora nad ribišno. Seveda ne moremo vedeti, kakšen bo rezultat tega revizijskega procesa, procesa pregleda, ampak prepričana pa sem, da bo v tem procesu komisija upoštevala priporočila računskega sodišča. Tako da se v celoti strinjamo, Eh, s temi priporočili z izvajanji smo že začeli, eh, kar zadeva eh, spremembo uredbe o nadzoru, pa bomo seveda upoštevali prav vsa priporočila, ki so bila podana. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Arena. Kako to, da se to še ni zgodilo, kajti če se prav spomnim, je za to pristojna in odgovorna komisija, kako to, da to še ni bilo narejeno? Vas smem še enkrat prositi, da podate stališče o tem? Kot sem že povedala, je komisija nedavno izpeljala evalvacijo izvajanja in tudi splošno evalvacijo uredbe o nadzoru, torej preučili smo ali ustreza svojemu namenu. Kar zadeva raven izvajanja, smo sklenili, eh, tako kot eh, sklepa tudi računsko sodišče, da je raven izvajanja v državah članicah še naprej neenakomerna in da v številnih področjih ni v celoti zadovoljiva. Eno od področji, ki nas najbolj skrbi, je izvajanje sankcij. Zelo pomembno je, da se sankcije izvajajo na enak način, da so sorazmerne, da so odvračilne in to je tisto, kar nas skrbi, kajti to onemogoča pošteno in enako obravnavo ribičev po vsej Evropski uniji. Lahko vam tudi povem, da je komisija nedavno pripravila pobudo, da se preuči situacijo v vseh državah članicah in bomo verjetno na tem področju ukrepali v prihodnje. Kar zadeva izvajanje so bila odkrita nekatera problematična vprašanja, ki zadevajo izvajanje oziroma prenos podatkov, analizo podatkov in tudi zbiranje podatkov. Kar zadeva podatke o ulovu, je bila prepoznana dodatna pomankljivost, vendar pa je to vprašanje, ki ima več razsežnosti. Ima razsežnost na ravni trenutne uredbe za izvajanje in na tem že delamo. Hkrati pa ima to tudi neko posledico za prihodni razvoj uredbe. Tako da v tem pogledu je eno od pomembnih sporočil sodišča to, da še vedno obstajajo vrzeli pri podatkih o ulovu, ki eh, zadevajo eh, majhna plovila. Tudi s tem se v celoti strinjamo in komisija je pri svoji pobudi, ki jo je nedavno sprožila za revizijo uredbe od nadzoru, sklenila, da se bo sredotočila še zlasti na to področje. Danes sicer nimamo dovolj časa, da bi povedala, kakšni so vsi sklepi, kakšna so vsa priporočila računskega sodišča in kakšni so vsi okrepi, ki se že pripravljajo in ki bodo krat, v kratkem tudi izpeljani. Hvala. Kakorkoli k temu se bomo še vrnili, poročevalca ni, tako da se zahvaljujem. Uh, delovni dokument pa se bo še razdelil. Tako da zdaj nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, posebno poročilo 9.2007 o trgovini z ljudmi na, juž, v Južnji Aziji in Jugovzhodnji Aziji. To je posebno poročilo računskega sodišča, predstavila ga bo gospa Jakobsen. Se opravičujem, ker sem tako narodno prebrala bez, uh, eh, ime poročevalke, ampak vam kar predajem besedo, gospa Jakobsen. Najlepša hvala, gospa Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa za to priložnost, da, mi, da lahko predstavim posebno poročilo Računskega sodišča o trgovini z ljudmi v Južni in Jugoshodni Aziji. To je zelo dobičkonosna kazniva dejavnost, predstavlja grobo kršitev človekovih pravic in predstavlja tudi nevarnost za svet. Trgovina z ljudmi vključuje eh, novačenje in prevoz ljudi z silo ali napre, s pomočjo prevare zaradi njihovega izkoriščanja. Večina žrtev so ženske in deklice, najobičajnejša oblika izkoriščanja pa je prisilno delo in spolno izkoriščanje. Ko poslušamo o trgovini z ljudmi, imamo različne podobe o tej situaciji. Naj vam podam samo nekaj številk. Evropsk Europol ocenjuje, da naj bi letni dobiček iz uh, trgovine z ljudmi presegal 29 milijard evrov. Uh, globalni indeks uh, eh, suženstva iz leta 2016 ocenjuje, da je v sodobnem suženstvu ujetih 46 milijonov ljudi, skoraj da dve tretjini teh ljudi prihaja iz Azije. Preučili smo rezultate 35 projektov, ki se izvajajo v desetih različnih državah v regiji in uh, imeli so skupaj uh, vrednost 31 milijonov evrov. Uh, Ta um, boj proti trgovini z ljudmi je dolgoročno prizadevanje. Seveda pa moramo tukaj obravnavati temeljne vzroke za trgovino z ljudmi. Ti pa so nenako spolov, revščina, pravice manjšin, izobraževanje in zdravstveno vprašanje. Tisti, ki imamo to možnost, da lahko um, preživimo kaj časa na vrtu, veste, da eh, najbolje eh, oplejemo vrt, če oplejemo tudi korenine. In tudi pri boju proti trgovini je potreben ostrezen en tak enak eh, pristop, pri čemer bi morali odpraviti razloge, zaradi katerih so ljudje ranljivi za trgovino z ljudmi. Zato smo sklenili, da bomo to presojo usmerili na nekatere države, ki predstavljajo vir trgovine. Uh, Tukaj smo se osredotočili na regije Južne in Jugoshodne Azije, kjer je obstoj trgovine z ljudmi resen problem in to priznavajo vse strani. Zato je ena od glavnih prioritet eh, v evropskem boju proti trgovini z ljudmi prav to področje. Tukaj smo želeli preučiti, ali je evropska podpora boju proti trgovini z ljudmi v teh regijah učinkovita. Pri tem smo ocenili, ali ima Evropska unija celovit pristop k boju bojo proti trgovini z ljudmi in ali so projekti, ki jih je financirala Evropska unija, učinkovito prispevali k boju proti trgovini z ljudmi v teh regijah. Kakšne so bile torej naše ugotovitve? Uh, Eh, Nasplošno rečeno smo eh, ugotovili, da je bila Evropska unija deloma učinkovita v podpori boja proti eh, trgovini z ljudmi v tej regiji. Evropska unija in njen politični okvir za boje proti trgovinski z ljudmi zagotavlja celovit okvir za boje proti trgovini z ljudmi, vendar pa je strategija za boje proti trgovini takšna, da ne vključuje nekih ciljev ali ožjih ciljev, kar bi bilo koristno za pripravljanje ugotavljanje osredotočenih ukrepov na terenu in za ocenjevanje doseženih rezultatov. Evropska komisija in služba za zonanje delovanje uporabljata različna urodja v boju proti trgovini z ljudmi. Učinkovito eh, pravimo in ugotavljamo, da je dialog o človekovih pravicah učinkovito urodje, vendar pa Evropska unija ni bila uspešna pri vzpostavljanju novega namenskega partnerstva za boj proti trgovini z ljudmi eh, z državami v regiji. Potem je komisija uporabljala tudi orodje, ki je financiranje posameznih projektov. Ti projekti se veliko krat izvajo strani lokalnih nevladnih organizacij. Ugotavljamo, da na vkljub pomankljivostim so vsi preučeni eh, projekti privedli do določenih pozitivnih rezultatov, vendar pa bi lahko bil učinek teh rezultatov večji in številnih primerih eh, je bila zaskrbljujoča tudi trajnost teh rezultatov.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 napredek v boju proti trgovini z ljudmi v tej regiji, vendar pa je to težko povezati s konkretnimi ukrepi Evropske unije, tako z vidika financiranja, dodelitve virov in rezultatov, ki so bili doseženi. Tako sta naši ugotovitvi in pričakovanji in priporočili dve. Vemo, da mora Evropska komisija še pripraviti novo strategijo oziroma politični okvir, ki bo pokril obdobje po leto 2016. Prav tako čakamo, da bo Evropska komisija objavila celovit celovito evalvacijo doseženih rezultatov do leta 2000, eh, za strategijo od 2012 do 2016. Tako priporočamo komisiji, da, da dalje razvija ta okvir, da bo bolj relevanten za potrebe te regije. In kot drugo priporočamo, da se optimizira učinek projektov tako, da bi bili ti eh, učinki vključeni v celovit okvir. Komisija bi morala podpirati tiste projekte, ki bi najverjetneje lahko podprli podprli trajnostni vzdržni boj proti trgovini z ljudmi, hkrati pa bi morala olajšati več sinergij med projektov. Med projekti. Torej, za boj proti trgovini z ljudmi so potrebne nove prioritete in bolj usklajeno delovanje. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa tudi vam. Sedaj pa eh, generalni direktorat Defko. Tri minute imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Komisija pozdravlja to poročilo in tudi priznavamo prizadevanja ki so že bila izpeljana v boju proti trgovini z ljudmi v Južni in Jugovzhodni Aziji. Strinjamo se, da se je boj proti trgovini z ljudmi v tej regiji nasplošno izboljšal, vendar pa, da je treba opraviti več dela. Komisija tesno sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje, saj je trgovanje z ljudmi celo, eh, del, sestavni del zunanje in varnostne politike, eh, ki jo izvaja Evropska unija za boj proti kršitev človekovih pravic in varnostnih izzivov. Trgovina z ljudmi je nekaj, o čemer se konstruktivno pogovarjamo z, državi, v, z državami v Južni in Južno-Vzhodni Aziji in tudi z eh, reg, eh, regionalnimi organizacijami, kot so ASEAN in ASEM. To je proces, ki zahteva svoj čas, ki zahteva svoje vire in ki zahteva tudi tesno sodelovanje med vsemi um, sodelujočimi. Uh, Eh, beležimo, kakšni so bili rezultati trenutne strategije boja proti trgovanju z ljudmi, preučujemo probleme na tem področju in ocenjujemo in se pogovarjamo z deležniki o tem, kakšni so prihodni potrebni ukrepi. Glavni cilj je, da se odzovemo na težavni družbeno-politični kontekst, ob tem pa, da utrdimo uh, koordinacijski in koherenten pristop, ki bo bolj uh, upošteval že dosežene učinke, kot tudi priporoča sodišče. Zdaj pa bolj konkretno, eh, kaj je naš odgovor na eh, priporočila sodišča. Komisija bo izvajala ta priporočila še zlasti, kar zadeva um, pripravo novih prioritet v kontekstu razvoja političnega okvira za obdobje po letu 2016 skušali se bomo bolj osredotočiti na trgovino v dialogu z zadevnimi državami, kar zadeva splošne in uh, specifične cilje, pa bomo uh, seveda uh, te, uh, vzeli oziroma uh, uporabili izkušnje iz preteklosti. Uh, obstoječo politično in tehnično poročanje pa bo temu potem prilagojeno. Kar zadeva drugo priporočilo, projekt, projekti, ki, so, jih, ki jih je ocenilo računsko sodišče, so bili izvali v težkem političnem okolju. Trajnostni vidik je bil vedno velika skrb komisije in deležnikov, ampak zagotavljanje trajnosti nekaterih ukrepov, naprimer trajne pomoči ne, oziroma neposredne pomoči žrtev, je nekaj, kar je, predstavlja velik izziv. Zato bomo se v veliki meri um, posvetili tem vidikom, ki jih izpostavlja eh, Evro, eh, računsko sodišče, ko bomo pripravljali nove ukrepe v regiji Južne in Jugoshodne Azije. Naš poročevalec je gospod Salafranka, ki dobi besedo za dve minuti. Sí, gracias, señora presidenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvalil bi se računskemu sodišču za to, pripor, za to poročilo na temo, ki je seveda zelo grozljiva. Trgovina z ljudmi predstavlja visok odstotek. Slišali smo, da 80 odstotkov žrtev so žensk, ki so siljene v spolno nadlegovanje, v prisilne poroke. To je vsekakor kuga nadloga, ki je Evropska unija ne bi smela trpeti. Tukaj moramo nujno ukrepati. Zelo pozorno sem prisluhnil kako pozorno se obravnava ta pojav. Govorimo o zadevi, ki zadeva 40 milijonov ljudi in pravzaprav govorimo o zločinskem dejanju, ki je bolj razširjeno kot trgovina z orožjem. Evropska unija sama pa je tudi podvržena tej nadlogi. Računsko sodišče je pročilo deset držav in pravi, da doslej projekti Eh, Evropske unije eh, niso bili v celoti uspešni in očinkoviti. Mislim, da je to globalni fenomen. Evropska unija si prizadeva biti strateška partnerica jugovzhodnoazijskih držav in skuša igrati tudi ključno vlogo na svetovni areni. To smo videli tudi pri sporazumih sklenjenih s Tajsko, Južno Korejo, Singapurjem, Japonsko, kar pomeni, da mora Evropska unija to prednostno nalogo eh, resno obravnavati. To je v skladu z načelom načeli, ki jih eh, branimo. Prav tako sem opazil veliko interesa za ugotovitve eh, tudi strani komisije. To vsekakor je problem, ki ga je treba obravnavati in sicer prek sodelovanja med komisijo, eh, Evropsko službo za zunanje delovanje in finančno In to tukaj imamo različne instrumente za razvojno pomoč, inštrument za človekove pravice in mislim, da lahko izboljšamo uh, situacijo. Obazil sem tudi pripravljenost komisije, da bo preučila uh, priporočila računskega sodišča in da bo skušala zagotoviti, da bodo naši ukrepi zastavljeni bolj strateško. Prav tako uh, se bomo učili iz preteklih naukov, uh, iz projektov, kjer so podatki boljši. Ampak kot je povedalo računsko sodišče, ne vemo, ali so rezultati nekaj, kar lahko pripišemo Evropske unije ali drugim akterjem. Vsekakor pa mora biti ukrepanje bolj dosledno in tudi bolj integrirano. Ne le preko našega delovanja, temveč tudi prek sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, kot je OZN. To je eden najpomembnejših deležnikov. Zato pozivam komisijo v skladu s tem, kar je povedala, naj eh, vzame v obzir ta uh, priporočila te predloge in eh, preuči, kako bi lahko z razpoložljivimi viri, ki jih imamo v finančnih instrumentih, prispe, eh, poskrbeli, da bodo naši prispevki učinkoviti. Ne smemo pozabiti, da je velik odstotek teh ljudi, ki potem pridejo v Evropsko unijo in računsko sodišče pravi, da je 300 do 400 tisoč žrtev takih, ki prihajajo v Evropsko unijo, tako da moramo biti sposobni zagotoviti, da preko naših regionalnih in dvostranskih sporazumov um, obravnavamo to vprašanje z našimi sogovorniki. Na ta način moramo torej najti komunikacijski kanal, ki bo učinkovitejši v boju proti tej nadlogi, ki predstavlja eno največjih sramot naše družbe. Evropska unija mora imeti učinkovitejši uh, odziv, kot je trenutni. Tako, s tem uh, smo prišli do konca te uh, točke. Bi, uh, imela pa bi tukaj še uh, prošljo, da damo še besedo poročevalcu za ribištvo, kaj ti uh, zbil, uh, bil je v zastojev. Ja, gospod poročevalka, trenutno traja pot od letališča do parlamenta dlje kot let iz Berlina do Brusla. Hvala gospodu Vojčakovskemu, da se je uh, ukvarjal z vprašanjem nadzora nad ribiško politiko. Rezultat, uh, ki ga je predstavilo računsko sodišče, pa seveda ni zadovoljiv. Uh, vidimo, da to, kar je bilo dogovorjeno, torej, da bi zagotavljali trajnostno ribištvo in da bi tudi ohranili ribiške staleže tudi za naslednjo generacijo, da, torej, da so bili ti rezultati lepo manjkljivo izvajani strani držav članic. Prav tako moram povedati, da še zlasti se kolegi iz odbora za ribištvo pritož, pri, pri, eh, pritožujejo, kako težko, eh, težko je življenje ribičev, ampak ta uh, ta, to tarnanje lahko samo deloma razumem in mislim, da so si tudi sami krivi. Če želimo doseči trajnostno ribištvo, je treba te ukrepe uh, iz, um, izpolnjevati, ljudje pa izvajajo trike, tudi uh, um, prikrivajo svoje delovanje in deloma tudi goljufajo in mislim, da bo to področje, ki se mu bo treba posvečati na tem področju. Uh, mislim, da je poročilo računskega sodišča vsekakor dobra podlaga za ponovno obravnavo te teme. Rad bi pripravil delovni dokument in hvaležen bi bil, če bi o tej celotni temi pripravili tudi um, pripravo oziroma predstavitev tudi v odboru za uh, nadzor proračuna, tudi na podlagi dokumentov računskega sodišča, potem tudi uh, na podlagi ribiških sporazumov s tretjimi državami. Kajti tam je tudi računsko sodišče eh, odkrilo eh, podobne pomankljivosti in mislim, da bi bilo treba to postaviti v celovito sliko. In hvala lepa, da ste mi še dali besedo. Hvala lepa. Imamo ta novi format eh, računskega sodišča, kjer govorimo v desetih minutah o vseh različnih vidikih. Vsekakor si ribiško področje tukaj zasluži ustrezno pozornost, eh, da bi lahko obravnavali vse težave, ki se obravnavajo. Sedaj pa posebno poročilo številka 8 ne pravzaprav številka 10 iz leta 2010 o podpori za mlade kmete in ali dejansko ti ukrepi prispevajo k generacijski prenovi. Prebrala sem poročilo in odgovor je očitno ne. To bi bila vsekakor pomembna zgodba, če iz dokumentov računskega sodišča uh, spoznamo, da je ogromno število kmetov starejših od 65 let, to pomeni, da nekaj v sistemu ne deluje. Poročevalec je gospod eh, Vojčakovski iz računskega sodišča, ki mu takoj predajam besedo. You, madam, eh, eh, Hvala lepa, predsednica. Naj predstavim posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, Podpora EU za mlade kmete bi morala biti bolje usmerjena, da bi spodbujala učinkovito generacijsko pomladitev. Tako sedaj pa mislim, da lahko pravim predstavitev. Naj vas uspodbudim k temu, da bi preučili podatke v našem poročilu, ki so zelo zanimivi. In morali bi nas skrbeti. Podatki kažejo, da je populacija kmetov v zadnjem desetletju od 2005 do 2013 bila zmanjšana z 14,5 milijona na 10,7. V Evropski uniji smo izgubili skoraj 4 milijone kmetov v desetletju. To pomeni, da izgubimo 400 tisoč kmetij na leto več kot 30 tisoč na mesec in več kot tisoč kmetij na dan. Enako velja za mlade. Žal se je populacija mladih kmetov znižala z 3,3 milijona leta 2005 na 2,3 milijona leta 2013. na tem grafu lahko vidimo, kako se manjša populacija kmetov in tudi kmečke površine. Z 58 milijonov so se zmanjšali na 52 milijonov hektarjev. Torej tako populacija kot tudi površine se manjšajo. Mislim, da bi za vas moralo biti zanimivo tole, Aha, nekaj težav z računalnikom. Naj povem, da imamo samo dve države članici v EU, v katerih se prebivalstvo mladih kmetov pod 35 ocenjuje na več kot 10 odstotkov. To sta Avstrija in Poljska. Po drugi strani pa imamo samo tri države članice, v katerih je prebivalstvo najstarejših metov nad 65 let, manj kot 10 odstotkov. Odstotek prebivalstva deleža med kmeti torej je manj kot 10 odstotkov samo tri države, Poljska, Avstrija in Nemčija. Na portugalskem, na primer, pa je več kot 50 odstotkov kmetov starejših od 65 let. V Evropski uniji namenjamo skoraj 10 milijard evrov za pomoč mladim kmetom. 2014-2020 in pozitivnega učinka ni bilo pri teh izdatkih, kar se tiče obnavljanja generacij v EU imamo obnovljene generacije v nekaterih državah članicah, nasplošno v EU pa o tem govoriti ne moremo. Glavni zaključki našega poročila so sledeči. Glavni zaključek je, da ni prav veliko dokazov, da je pomoč EU pomagala mladim kmetom in zagotovila kmetom obnavljanje generacij. Potrebno bo zbirati podatke, jih oceniti, zato da bomo lahko ocenili tudi rezultate politik. Potreb mladih kmetov nismo dovolj analizirali in posledično oblika znesek in časovni razpored pomoči samo delno naslovijo potrebe mladih kmetov. Potrebno bo izboljšati intervencijsko logiko, potrebno bo definirati cilje smart. Naj povem, da ni to težava držav članic, to ni težava regij ali kmetov samih. Nismo videli in naleteli na nobeno zlorabo to je težava logike intervencije, ki ni prava po naših sklepih. Morda težava tiče v tem, da skušamo za različne nesreče v Evropski uniji, v Evropskem kmetijstvu uporabiti isto zdravilo. Starostna struktura, razmere so zelo raznolike po državah članicah. imamo države, kjer so razmere boljše, kjer je delež 65 plus manj kot 10 odstotkov, imamo pa tudi države članice, kjer je ta delež 50 ali več odstoten. Prihodnost skupne kmetijske politike bi morala biti bolj naravnana na specifične težave po državah članicah. Hvala lepa za to, da ste mi dali možnost, da predstavim to poročilo, ki naj vam bo pomoč pri prihodnih razpravah o SKP. Ja, Hvala lepa za resnično dramatične novice. Sedaj pa gospod Hoffman, GDA gre. Hvala lepa spoštovane poslanke in poslanci, komisija pozdravlja to posebno poročilo in se strina z mnenjem, da je učinkovita podpora za mlade kmete ključnega pomena, če bi naj kmetovanje bilo trajnostno, tudi generacijsko. O tem smo razmišljali pri pripravi novega obdobja in smo izboljšali obstoječe ukrepe v drugem stebru. Dodali smo še en element podpore pri neposrednih plačilih. Naj izpostavim določene vidike poročila sodišča. Najprej obseg revizije. Načeloma imamo dva različna podporna sistema. Zamisel prvega stebra je, da se soočimo s finančnimi izzivi v prvih letih spostavljanja kmetij. Mladi kmeti dobijo dodatna plačila, poleg neposrednih plačil, ki se tako ali tako izplačajo, torej dodatna sredstva, ki upoštevajo specifične razmere. To je obvezujoč element, ki ga morajo uporabiti vse države članice. Sodišče pa v svoji analizi upošteva samo to dodatno plačilo, ki je zagotovljeno kmetom in to znaša 2,6 milijard evrov v tem obdobju. To je znesek, ki podcenjuje naše prizadevanje na nek način. V resnici jim bomo 15 milijard namenili v obdobju 2015-2020. Intervencijska logika je, da imamo določene finančne potrebe in negotovosti pri prevzemanju in radi bi pomagali kmetom v teh razmerah pri podrežskem razvoju so razmere nekoliko drugačne. Tukaj načeloma podpiramo enake cilje, obnavljanje generacij kmetijstva kot s prvim stebrom, vendar pa tukaj je podpora bolj specifična in vsebuje kar precej ukrepov, med katerimi lahko države članice izbirajo. Lahko potem pripravijo svežne in se odločijo, kakšno pomoč bodo dale mladim kmetom na podlagi ocene potreb. To morajo storiti države članice. Mislim, da bi bilo težavno na evropski ravni prepoznati skupni recept, kako reševati težave mladih kmetov v vseh državah članicah. Kajti razmere so zelo raznolike po državah članicah, kot je sodišče tudi ravno kar omenilo. Države članice izbirajo posebne ukrepa v drugem stebru. Tudi tu gre za ciljno usmerjanje. Prepoznamo minimalne zahteve za mlade kmete, kar se tiče profesionalne kompetence, da lahko stopijo v schemo. Potem imamo poslovni načrt, na podlagi katerega se ponuja pomoč. Imamo ciljanje na kmete prek izbirnih kriterijev in države članice tudi opredelijo najmanjšo velikost kmetije, zato da mlad kmet lahko dobi podporo. To so torej pogoji za okrepitev strukturne oblike podporne scheme. V drugem stebru imamo 6,7 milijard evrov na voljo v tem obdobju in 177 tisoč mladih kmetov bomo podprli po državah članicah. Kar se tiče nas, sta obe področji prvi in drugi steber. Obvezujoča podpora je obvezujoča malo po predelitvi, malo pa po sami strukturi elementov. Seveda, imamo pa še eno težavo, ki tiči za tem, to moramo videti in sicer, da nimamo težav samo z mladimi kmeti, temveč tudi starejšimi, ki ne zapuščajo kmetiji. Imamo veliko držav članic, zelo veliko, zelo majhnih starih kmetov, ki nadaljujejo kmetovanje zaradi tega, ker niso dovolj socialno zavarovani, ker pač želijo nadaljevati kmetovanje, zato da bi bili nekoliko samozadostni in bi s tem nadaljevali, kajti na podeželju imamo včasih težave tudi z zaposlovanjem. To je torej tudi pomembno. Veliko elementov si je potrebno ogledati, popolnoma se strinjamo s sodiščem, gre najprej za vprašanje revizije okrepov, ki jih imamo glede na naslednje obdobje, da vidimo, kaj bi lahko storili bolje, kaj lahko spremenimo. In seveda smo sprejeli vsa priporočila in tudi vse zaveze, da si bomo to ogledali. V tem trenutku pa formalnih zavez glede naslednjega obdobja še ne moremo podati. Še enkrat pa bi rada dejala, da držav članic ne moremo nadomestiti pri oblikovanju podpornih sistemov in pri prepoznavanju specifičnih potreb po državah članicah. Seveda, želimo bolje ciljati na ukrepe, imeti bolj ciljne ukrepe, to je jasno, sodelovali pa bomo tudi z državami članicami, kar se tiče kazalnikov in kar se tiče boljše medljivosti in ocene. Seveda pa je to del nove politike, to mora biti sorazmerno in mora ponuditi dodano vrednost. Hvala lepa. Ja, Načrt je bil, da vsako poročilo obravnavamo 10 minut. Morate se vsi držati časa. Zaenkrat se nihče ni držal časa. Gospa Kardenbach. Marko Jakobsen. A ne, gospa Jakobsen se je tega držala, se upravičujem. Ali se meni tudi ni treba držati časa? Hvala lepa torej še enkrat. Sodišču, nekdanjemu kolegu Vačahovskemu, mislim, da se tukaj dramatično kaže, da evropska sredstva ne dosegajo želenih ciljev. Še vedno smo v razmerah, ko ni pomladitve, ni zadostne pomladitve na naših kmetijah. Zato moramo to revizijo si podrobno ogledati, to poročilo si podrobno ogledati. Imamo pa tukaj eh, različna stališča. Mislim, da je to pokazalo tudi mnenje GDAGRI. Potrebujemo ne samo bio raznolikost, potrebujemo tudi raznolikost načinov kmetovanja. V eni točki, naprimer, poročilo pravi, da je velikost kmetij vedno večja, število kmetij se manjša. Tega si tudi ne želimo dolgoročno zajamčiti. Moramo, da bo preskrba s hrano zagotovljena. To pa je možno le z delujočim kmetijstvom. Torej, SKP moramo resnično imeti kot predmet za intenzivno razpravo. To je pokazalo tudi mnenje GDA gre, to je seveda vsota različnih elementov. Gre seveda tudi za mrežo socialne varnosti in nasplošno za strukturo podeželja. Morda bomo o tem govorili tudi, kar se tiče politike podeželja. Kaj ti podeželje mora biti kakovostno, da bodo mladi sploh želeli živeti na teh kmetijah, naprimer tudi gorskih. In to mora biti tudi v večletnem finančnem okviru. V kmetijski politiki moramo premisliti o naši podporni politiki. Ne more se nadaljevati to tako, da bi enostavno podpirali kvantiteto. Staviti moramo na kakovost in diverzifikacijo. Vse to pa zahteva da se ne zadovoljimo s to kratko predstavitvijo danes. Pomembno je, da pripravimo delovni dokument in v okviru odbora KONT se o tem še intenzivno pogovorimo, zato da iz tega potegnemo potrebne poduke. Po eni strani je potrebno imeti določeno fleksibilizacijo, še prav posebno v drugem stebru, zato da bomo lahko vse skupaj dobro analizirali in dosegli cilje. Zato potrebujemo še dodatne kriterije, kajti na veliko področjih vidimo, da je ta raznolik pristop po državah članicah, tako da prinaša različne rezultate. Ne vemo pa, odkot bi lahko potegnili najboljše prakse, naprimer. To so pa naše želje za prihodnost. Išla tema, malo. Tagesordnung gesetzt wird mit konkreten Maßnahmen. Ich möchte, dass wir auch die Predlagam, da skušamo to torej, tematsko še izboljšati, tako pa če sredstva EU včasih celo preprečujejo dosego cilja. Sedaj smo torej povzročili težavo in je ne zmoremo razrešiti. Naj povem kolegom, pri teh posebnih poročilih dobijo besedo samo poročati, tako smo se dogovorili in tega se bomo držali. Tako, sedaj pa točka 13. Naše stališče, kar se tiče naslednjega večletnega finančnega vira po letu 2020. Poročevalec je kolega Sarvama in dobi takoj tudi besedo. Prosim. I, I Koordinatorji so se torej dogovorili, da bodo pri kratkih predstavitvah dobili besedo samoporočevalci. Zato nadaljujemo z dnevnim redom. In naslednja točka na našem dnevnem redu je točka 13. Naslednji večletni finančni okvir pripravlja stališče parlamenta o večletnem finančnem okviru. Po letu 2020 poročevalec je gospod Sarvama, ki dobi besedo. Chair. Hvala lepa. Predsedujoča. No, pa se kar lotimo stvari. Kot vemo, bi komisija naj svoj večletni finančni okvir po letu 2020 objavili ali junija 2018 ali najkasneje septembra 2018. Zato odbor za proračun pripravlja poročilo na lastno pobudo, tako da bo parlament lahko ponudil svoje poglede na naslednji večletni finančni okvir in vpliva, upamo, na predlog komisije. Že vnaprej. Komisija pravi, da že napredujejo in se poglabljajo v svojih pripravah v to temo. Odbor za proračunski nadzor bo eden od odborov, ki bo prispeval mnenje. Moje izhodišče za to mnenje je, da bi imeli, kar se da veliko pliva tudi na proračunska vprašanja. Po moje ni razloga za nas, da smo zadržani. Poročevalca gospod Olbrich in gospod Tomas za rasno poročilo odboru za proračun sta jasno povedala, da bo to poročilo na rasno pobudo v dveh delih. Prvi del se bo ukvarjal s proračunskimi vprašanji, drugi del pa s političnimi področji, glede na mnenje specializiranih odborov. O tem sem se obsežno že pogovarjal z odborom za proračun in mislim, da imamo dobre možnosti priprave zelo temeljitega, da rekosežnega poročila. zato že imam nekaj izhodišnih točk, o katerih bi rad spregovoril in za katere bi rad, da bi potem vi podali pripombe že v tej zgodni fazi. Kaj ti, kar se tiče časovnega razporeda, sem skušal roke raztegniti, kolikor se le da. Proračun bo svoje besedilo pripravil decembra. Njihov časovni razpored je tak, da bodo razpravljali v lastnem poročilu januarja in potem glasovali na oboru februarja. Cilj je, da bi torej vse pripravili za plenarno zasedanje v marcu. Torej, raztegnil se tam rok, koliko se je dalo. To pomeni, da smo v tem trenutku pri tem, da razmišljamo o tem, da bomo obravnali ta osnutek poročila oktobra 11. ali 12. Po drugi strani pa bo osnutek mnenja verjetno na voljo zadnji teden septembra. To nam daje dobro možnost, da o tem premislimo med poletnimi počitnicami in zato bom sedaj na kratko omenil vse točke. Ne želim porabiti preveč časa, bom pa navedel nekaj zamisli, ki jih v tem trenutku imam. Seveda pa je vse odprto za razpravo. Če si pogledamo naslove, mislim, da bi morali imeti mnenje glede kar nekaj proračunskih vprašanj, ne samo proračunskega nadzora. Če pa začnem s proračunskim nadzorom, potem je prek let porabe Unije ena prvih stvari, ki jih mora komisija ustrezno urediti. Zato, da bomo lahko načrtovali za ustrezni večletni finančni okvir po letu 2020 pozvati moramo k temeljiti reviziji porabe in oceniti obseg, katerem je namenjene sredstev iz evropskega proračuna, tako da dejansko odraža strateške prednostne naloge. S tem sklenjeno je proračunsko vprašanje, ki je ciklično, torej parlament je že podal resolucijo, ki poziva, da bi spremenili sedemletni cikl v petletnega. To bi bilo dobro za načrtovanje. Rezultati revizije porabe komisije, ko oblikujejo novi večletni finančni okvir, bodo ustrezno uporabljeni, če bodo to ustrezno naredili. In mislim, da moramo ustrajati, da komisija na tem področju zagotovi da bodo administrativni nadzorni mehanizmi zanesljivi na vseh ravneh. Seveda moramo prav posebno pozornost nameniti temu, kako se lahko preprečuje prevare in nepravilnosti na učinkovit način. Ocena na podlagi tveganj. To je tudi v tej košarici, o kateri moramo razmišljati vedno bolj, po mojem mnenju, kako bi lahko vire ustrezno usmerili, da bi torej imeli učinkovit nadzor. Potem pa, če se pomaknem naprej, kar se tiče ciljev in prednostnih nalog ki se jih moramo zadati. Prožnost. Proračun se mora biti sposoben prilagajati na nepričakovane spremembe okoliščin. Mislim, da je to tudi v interesu Bora za proračunski nadzor, da bo večletni finančni okvir načrtovan tako, da bo smiseln, da ko bomo po nekaj letih gledali nazaj, na kar se je počelo, rekli, da je bilo to smiselno. Mislim, da moramo pozvati spet k nadaljni poenostavitvi in manj birokratski bremen. Presežni letni transferi, to bi tudi lahko imeli v tem mnenju, prav tako pa bi morali imeti tudi kakšno stališče o proračunu, tam rečem na uspešnosti, da bi lahko torej bolje prioritizirali cilje in konkretne rezultate. Morda se ne bi lotevali upredelitev, to ni naša naloga, pa lahko pa bi to tudi navedli. Zakaj ne izkoristiti priložnosti in podati naših zamisli? kako bi v prvi vrsti zagotovili sredstva v proračunu po Brexitu, ko bomo torej zapolnili vrzel po Brexitu. To je tudi nekaj, kar bi rad vključil v to poročilo. Tukaj imam nekaj izhodiščnih točk, vendar pa verjetno je prezgodno, prezgodaj, da bi o tem sedaj govoril, razen če seveda želite. mislim, da je to dovolj za izmenjavo mnen na tej točki. Mislim, da je kar veliko točk. Mislim, da konec koncev, preden bom podal osnutek, je težava bolj v tem, kako predeliti področje uporabe in imeti jedenato mnenje da ne bi šel predaleč, da ne bi se skupaj preveč razširil na določena področja. Tako, gospa predsednica, toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Kolega Ali, dve minuti, prosim. Hvala lepa, predsednica, kolegice in kolegi. Hvala lepa za informacije strani gospoda Sarvame. Imam tudi še sam nekaj informacij. Kaj storiti glede naslednjega večletnega finančnega okvira? Naj predlagam, če si pogledamo vse skupaj nekoliko širše z evropske ravni. Imamo letni proračun, ki se prava vsako leto in potem imamo večletni finančni okvir za 5-7 let. Predidevamo, da bomo z naslednjim večletnim finančnim okvirom imeli petletno obdobje. Torej bomo imeli tipično petletno obdobje in potem letne proračune. Kar se tiče širše slike, pa nekaj manjka. Kje je dolgoročna vizija? Morda 10-15 let? Letni načrti imajo zelo podrobne projekcije, večletni finančni kvir pa je srednje ročen, dolgoročne vizije pa pravzaprav ni, to je bolj izjava. Zato, da bi lahko bili učinkoviti, in uspešni pri naših prizadevanjih za doseganje evropske dodane vrednosti za razdelitev sredstev, je nujno imeti jasno vizijo, kateri so naši strateški cilji za obdobje vsaj deset let naprej. Prav tako moramo imeti specifične primerjane kriterije, ki jih moramo doseči v tem obdobju. To pomeni, da bi najprej morali imeti nekaj podobnega strategiji 2020, ampak tokrat 2030. In to zato, da bi lahko potem nadrevali srednje in kratkoročno načrtovanje. Še nekaj, kar se tiče plačil. Vsi se spomnimo, da je bilo veliko zamud pri plačilih konec 2014. To nam daje poduk in se moramo kaj naučiti za prihodnost. O tem bi se lahko pogovorili v ustreznem formatu, morda bi lahko spremenili tudi pristop pri večletnem finančnem okviru. Po trenutnem sistemu se enkrat na sedem let prilagaja večletni finančni okvir za pet let v prihodnost. Vse skupaj se neradoma konča in potem se zelo počasi spet se začenja v naslednjem obdobju. Da bi se temu izognili, bi lahko pomislili na priložnosti o nekakšnem tekočem sistemu, ki bi prehajal sisteme in okvire. Tako bi vsako obdobje bilo enako. Naslednji fin, večletni finančni okvir pa bi moral delno zajemati tudi prejšnjega. To bi lahko ublažilo te naravne vrhove in zamude, ki jih imamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Ajala Sender, dve minuti. Kolega Liberacki, dve minuti. Hvala lepa. Najprej ne povem, da gre za zelo uh, eh, uravnotežno predstavitev, ki v celoti ustreza dejanskemu stanju. Uh, vendar uh, lahko rečem, da sem vesel tudi, da smo iz tega izvedeli najbolj ključne pereče točke. Ampak sam bi rad podaril še naslednje. Eh, namreč večjo občutljivost do tega, kaj pomeni učinkovitost in smotrnost uporabe in se zlasti v tistih sferah, kjer najdemo največjo evropsko dodano vrednost in kjer bi to lahko skladili strategijo, ki je bila sprejeta z rimsko izjavo marca letos o prihodnosti Evropske unije 27. Naslednje, kar je za nas zelo pomembno, je seveda Brexit. Po Brexitu bo BDP po eh, prebival, na prebivalca eh, v Evropski uniji 27. nižji in to bo vplivalo tako na kohezijsko politiko kot na druga področja. S tem se bo spremenila tudi porazdelitev denarja znotraj Evropske unije, tudi eh, večletni finančni okviri bodo drugačni in eh, seveda bomo imeli še posebno izjavo o evroobmočju. Zaradi tega, ker situacija zaenkrat v marsičem ni jasna, menim, da moramo biti potrpežljivi, še malo počakati in sprejeti vaš predlog. Naša vloga je pač takšna, kot je, eh, tudi znotraj tega večjega finančnega okvira. Eh, zadeve se bi sicer dalo poenostaviti, ampak zaenkrat je stanje tako, kot je in zaenkrat smo pri tem, kjer smo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Oh, ja, hvala, ker ste prišli. Gospa Ajela Sanders. Da, hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama se želim zahvaliti gospodu za vama. Za to prvo uvodno izmenjavo mnen, seveda moramo še počakati na preciznejše podatke in priporočila, ampak tu gre še za eh, poročilo računskega sodišča in gospod Itala nam je nekoč že rekel, da je eno od napak, ki smo jo zasledili v preteklosti, ravno tem, da ni bilo dovolj proračunskih sredstev namenjenih programom, ki so se prijavljali za nje. To je resna napaka, ker eh, pri načrtovanju lastnih sredstev je treba ravno poskrbeti za to ravnotežje, za ravnotežje med ambicijami in cilji na evropski ravni in med razpoložljivimi sredstvi. Eh, s podporo sveta je treba poskrbeti tudi za ustrezna sredstva za podporo takim projektom in to je prvo, česar se moramo lotiti, kako bomo premostili to vrzel zaradi Brexita, kako bomo oblikovali lastna sredstva, da bodo res bolje uporabljena, da nam bodo bolje služila na mesto, da se gremo neke reze kar poprek. No, potem je treba razmišljati o novih finančnih okvirjih po letu 2020 in treba se zaenkrat osredotočiti na to obdobje. Vsi govorijo o tem, da da se bo proračun znižal in pripričan sem, da se bo gospodarje ukvarjal tudi s tem, torej da mora biti naš pristop v zvezi s tem še razjasnen, ker je še vedno precej nejasen, ker če ne bomo namenili dovolj proračunskih sredstev, potem ne bomo mogli financirati vseh naših ambicij, naložb v kohezijske projekte in tako naprej, potem v skupno kmetijsko politiko, ki jo prav tako poskušamo spremeniti ne le kmetijstvo v Evropi, temveč tudi druge potrebne spremembe. In vse to je treba podobno preučiti. Tako da, gospod Sarvama, menim, da je treba to upoštevati. E, če tega ne boste storili, potem bo svet dejal, FC2 bo, bo torej poskrbeti za marsikaj. In ne vem, kakšne opcije bomo še imeli po Brexitu, ker je očitno, da bodo proračunska sredstva nižja in treba bo zagotoviti, da bo evropski proračun zares evropski proračun in da bomo nad tem imeli boljši nadzor. Eh, veliko je bilo kritičnih komentarjev, ne samo z moje strani, tudi drugi kolegi so govorili o tem po sporazumu s Turčijo, po tistega, kar se je dogajalo v Združenih narodih in tako naprej znova imamo tehnične težave, zato ne moramo zagotoviti tolmačenja do nadaljnega. Za Evropsko komisijo pa dobi besedo gospa Schmidt-Faber. Ja, yeah, Hvala, gospa predsedujoča. Schmidt-Faber, ja, pravilno. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Hvala poročevalcu za ta povzetek poglavitnih točk. Mislim, da vas moram spomniti, da smo pravkar eh, izdali poseben dokument v razmislek tudi eh, v zvezi z Brexitom, In to je eden od poglavitnih izzivov, s katerimi se bomo soočili v naslednjem večletnem finančnem okviru, ko se bomo upadali z vprašanjem, kako premostiti to vrzel zaradi brexita. Zaradi tega smo tudi nekoliko eh, prestavili eh, datum našega predloga, ker smo hoteli več slišati Eh, od vas, kaj vi menite o tem, kako bomo izpolnevali tudi dosedanje obveznosti, ki izhajajo iz finančnega okvira. Morda ste v našem dokumentu opazili, da je vodilno načelo za razmislek dejansko ta evropska dodana vrednost. Tako da Eh, bomo se opredeljevali financiranje projektov na podlagi te evropske dodane vrednosti. Če projekt nima evropske dodane vrednosti, potem mu pač to vrstno financiranje ne pripade. Če pa bo to projekt zelo poudarjeno evropsko dodano vrednostjo, bo lahko morda celo v celoti financiran. Imeli bomo tudi posebne programe, ki bodo upoštevali tudi priporočila Evropskega računskega sodišča. Eh, upoštevali bomo tudi ocene vpliva in vse to bo vključeno v predlog za naslednji večletni finančni okvir. Ob uporabi vseh razpoložljivih finančnih instrumentov moramo biti zelo pozorni pri dodeljevanju eh, zelo visokih eh, sredstev državam članicam vnaprej, ker se je potem težko odzivati na nepredvidljive okoličine, ki lahko nastopijo. Imamo več opcij, 5, 7 ali 5 plus 5 z resnim umestnim pregledom, da bi se prilagodili dejanskemu stanju in politični situaciji. Hvala. Jaz lahko vprašam, kakšen je vaš načrt na področju kmetijske politike, kajti prav, kar smo slišali, da imamo tukaj hudo težavo z starostjo in zanima me, kakšno je stanje z programi. Ali imate na tem področju kakršnekoli razmisleke, načrte? Say, um, well. No, moram reči, da smo šele začeli z, s podrobnim razmislekom o tem programu in eh, na podlagi tega bomo še oblikovali različne opcije o programu za upokojevanje, še nisem ničesar slišal. Je pa to prav gotovo tema, s katero se bo treba ukvarjati in se tudi bomo. Za besedo je prosil še gospod eh, Tarant in gospa Ajala Sender. Thank you, Madam President. Just wanted čisto na kratko. Eh, hvala kolegu Sarva mi za to, da nam je dal nekaj začetnih točk za delo med dopustom in avgusta vam zagotovo pošlem elektronsko pošto s svojimi prvimi eh, mislimi na to temo in upam, da bo to vplivalo tudi na delo komisije. Hvala. Gospa Jala Sender, prosim. Quería preguntarle, por favor, al representante de la Comisión eh, también. Ah, da, hotela sem eh, vprašati predstavnika komisije o predlogu za obrambo. Ko smo mi govorili o tem, da je obramba nekaj, kar vključuje dodano vrednost, eh, smo morda o tem razmišljali v drugačnem obsegu, ampak Um, zanimalo nas je tudi to, ali se lahko del sredstev, ki se za evropsko varnost uporabljajo na nacionalni ra, uh, ravni, morda dopolni oziroma da bi lahko evropski delež tu bil pomembnejši, ker je vse skupaj del skupne evropske obramne politike. Zato me zanima, zakaj zahtevamo od držav članic, da investirajo najprej svoje, Eh, projekte in prizadevanja za obrambo, potem morajo pa še dodatno prispevati v skupni Evropski sklad za to. Äh, kako naj financiramo obrambno politiko, če tukaj nimamo nobenih kompetenc? Ste želeli glede tega zauzeti še kakšno stališče? Eh, da, hvala, predsedujoča. Seveda se strinjam. Jasno je, da moramo pogledati tudi, dokam seže pogodba, kje so te razmejitve, ker zaenkrat je dejansko skupna splošna obramna evropska politika še neizvedljiva. Lahko pa izvajamo skupne projekte, recimo raziskave ali razvoj prototipov, ki bi jih lahko financirali neposredno iz evropskega proračuna in potem bi morda lahko nacionalne uprave tudi na nek način nekaj prihranile in bi potem tudi lahko črpale sredstva iz skupnih evropskih sredstev za obrambo. Ja, unstrajtiš, no. Ähm, to je nesporno, ampak ali kljub temu ni prav, da če potem vprašanje, kdo potem izbira stvari in po kakšnem političnem načrtu se izbirajo stvari. To so politične kompetence in brez to vrstne kompetence potem financiranje Evropskega proračuna nima nobenega smisla. Gospod Sarvama za zaključek. <clears throat> You, Chair, and... Hvala predsedujoča in iskrena hvala tudi vsem celjenim kolegicam in kolegom, tudi komisiji za njihove prispevke. Čisto na kratko bi morda odgovoril poročevalcu v senci, torej gospod Ali. Sam eh, sem tudi izhajal iz istih osnov v določenih odstavkih in se v celoti izhajal strinjam z vami, da moramo delovati na podlagi fiksnih ciklusov. Gospod Liberalski je sicer zapustil ta prostor, ampak eh, lahko rečem, da se v celoti strinjam tudi z njim, eh, s tem, kar je povedal o učinkovitosti in smotrnosti, ki morata slediti našim odločitvam o prednostnih nalogah. Eh, kohezijska politika in skupna kmetijska politika sta tudi področji, ki jih moramo še enkrat pretehtati in na novo organizirati. Morda bi lahko dodal še nekaj v zvezi s kohezijsko politiko, namreč treba bo preučiti možnosti za spremembo strukture stroškov in ustreznih politik in se vrniti na osnovne cilje Evropske unije, ki jih je treba še zlasti upoštevati. V zraku pa seveda obveselo vprašanje, ali bomo to res lahko začeli s podlago neke vrste naravne konkurence. E, res je, da ne moramo samo povzemati starega sistema, nekaj bo treba storiti, e, razmišljati o obdobju po letu 2020 in e, hvala tudi kolegici Alaja Sender, hvala za vaš prispevek, če se vas dobro razumel, potem se v celoti strinjam s tem, da se ne bi smeli kar udati v sodo in prevzeti vsega, E, kar vnaprej to zamisel, da bo proračun avtomatično nižji. Moramo si prizadevati, da ne bo tako. In pravzaprav se mi zdi kar neumno po svoje, da govorimo o vseh teh e, neverjetno velikih izzivih, o migracijski problematiki, o obrambi in tako naprej. In po drugi strani pa poslušamo čisto nekaj drugega iz eh, nacionalnih vlad in organov. In mislim, da je že skrajni čas, da nehamo samo govoriti in preidemo k dejanjem. Hvala. No, samo še konča beseda. Res si moramo prizadevati in se boriti za to, da bo drugače. No, še dolgo bi lahko govoril, ampak trenutno nimamo časa. Ali vas lahko prosim, da mi pošljete vaše mnenje in prispevke po elektronski pošti. In gospod Taran mi je tudi obljubil, da bo nekaj poslal že avgusta. Morda vsaki, vsak drug dan lahko pričakujem novo elektronsko pošto od njega. Vsi, skratka, nestrpno pričakujemo 13. september, sreda v Strasburu, ko bo predsednik komisije gospod Juncker predstavil svoj morda najpomembnejši govor o stanju v Evropski uniji. In tam bomo morda lahko črpali ideje in zamisli za naprej, da bomo tako rekoč pravilno usmerjeni na liniji komisije. Hvala. Damit kommen wir an, ähm, zum Tagesordnungspunkt ähm, Tako, sedaj prehajamo na 14. točko dnevnega reda o reformi sistema lastnih sredstev. Imamo tukaj snutek mnenja, poročevalec je gospod Ali, ki bo zdaj predstavil svoje mnenje. Izvolite. Uh, uh, Hvala. E, vprašanje lastnih sredstev je seveda zelo pomembno. Vprašanje v Evropski uniji ponavadi so ta sredstva ne zadosta, potem je tu še vprašanje, ali se ta sredstva res uporabljajo učinkovito. Eh, obstaja tudi potreba po zagotavljanju plačil, ki naj bodo namenjene reševanju poglavitnih problemov naših sodržavljanov. Gre torej za skupne politike in to je tudi osnovni kapital za kratko in srednjeročne naložbe za podporo razvoja manj razvitih eh, regij, da bi dosegle enako raven razvoja kot druge države članice. Tu bi lahko predstavili nekaj različnih eh, predlogov pristojnim odborom za poglavitne sektorje. Najprej bi spregovorili o razporeditvi sredstev, kjer bi morali predvsem poskrbeti za tista področja, kjer je evropsko sofinanciranje nujno potrebno in neizogibno, kjer gre za večjo evropsko dodano eh, vrednost za raziskave in razvoj ter za varovanje zunanih meja, naprimer. Potem je tukaj za dolgoročno načrtovanje, kjer je treba tudi pozorno izbrati dolgotrajnejše pomembne načrte, ne samo tiste s kratkoročnimi učinki. Sočasno je treba omejiti nepotrebno zapravljanje po domače in evropska agenda mora še nadalje igrati pomembno vlogo v oblikovanju programov znotraj večletnih finančnih okvirov po letu 2020. Pri dodeljevanju sredstev, lastnih sredstev, je treba razmišljati o smotrnosti eh, investicij in o razumni rabi sredstev ob doseganju večje učinkovitosti in preglednosti. Treba je dati večji podarek projektom, ki so v širšem skupnem interesu in zagotavljajo večjo evropsko dodano vrednost. Hvala, gospa Jala Sender. Eh, eh, Hvala. Rada bi čestitela gospodu Aliju za njegov predlog. rade pa bi vprašala nekaj, namreč ostalo je še nekaj nejasnega pri tem v deseti točki, kjer piše, da je treba zagotoviti financiranje projektov, ki so Eh, sicer najbolj namenjeni državljanom Evropske unije, vendar niso tako eh, privlačni v smislu neto bilance. Ne vem, kaj to pomeni, kaj to pomeni v luči kohezijske politike, ki je prav tako ena od dolgoročnih eh, politik. Ne vem res, kakšno je to razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi investicijami. Ja, predstavljam si, da bi nekaj od tega sodilo tudi v kohezijsko politiko. I believe that uh, under this point we should be concentrating on the revenue. Gospod Perinski, ja mislim, da bi se morali sredotočiti na stran, prihodkovno stran proračuna, pri tem pa bi seveda morali razmisliti, kako bi na najboljši način izkoristili te vire. Uh, Če govorimo o sistemu prihodkov, ki ga poznamo sedaj, moramo priznati, da se soočamo z zelo zapletenim in resnim problemom. Namreč v sedanjem sistemu imamo veliko hudih izzivov. In v dokumentu za razmislek o prihodnosti evropskega financiranja, ki ga je predložila komisija pred nekaj tedni, se omenja tudi skupina na visoki ravni in poročilo iz decembra 2016 in To pravzaprav dokument za razmislek tudi povzema sedajni sistem prihodkov evropskega proračuna je preveč zapleten, preobremenjen zelo zapletenimi korekcijskimi mehanizmi, preveč je odvisen od prispevkov držav članic, ki prispevajo v grobem 70 odstotkov in sistem uvedbe lastnih sredstev za zvišanje eh, neodvisnosti skupnosti je s tem močno izpodkopan. In konec koncev pridemo tudi do te zelo moteče situacije, ker v danem sistemu imamo tiste, ki prispevajo, v narekovaju in tiste, ki uporabljajo sredstva, ki potem na nek način tekmujejo med seboj v neki vrsti igre. In pri tem obstaja neko splošno strinjanje, da bi moralo prihajati do nekega pravičnega povračila znotraj tega proračuna in to naj bi se potem nekako poenostavljeno, aritmetično izračunavalo eh, s tem, da bi se na hitro seštelo na eni strani prispevke, na drugi pa dodeljena sredstva iz evropskega proračuna. Ampak to je res kar preveč poenostavljeno. Tako vendarle večina držav članic gleda na to. S tem je treba prenehati, ker so te zadeve zelo raznolike in tu je treba upoštevati več vidikov, tako na nacionalni ravni kot z vidika evropskega proračuna in pogledati, kako se porabna sredstva dejansko odražajo na kraju uporabe. Potem je tu še sistem rabatov, ki se je začel z Združenim kraljestvom, potem pa se je to nadgrajevalo in o tem se je potem pogajalo na zelo. Predsedujoča prekina govornika naj že enkrat zaključi. No, morda eh, se vam zdi, da govorim predolgo, bom kar zaključil žal mi je, ampak rekli smo dve minuti, se pa čujem, nisem vedel pravi govornik. Naslednji govornik. Hvala lepa. Govorim v imenu gospoda Dajkovskega, ki mi je dal nekaj gradiva, za katero bom potreboval pet minut, da ga preberem, zato bom poskušal narediti povzetke. Gospod Dajkovski, poročevalec v senci se strinja s tem, da je sedanji sistem zastarel, preveč zapleten in nikakor ni dovolj pregleden. In zato je potrebna poglobljena reforma. Še zlasti pa je pomembno, kako spremeniti zadeve. In prednostne naloge, po mnenju poročevalca, so preprostost, Eh, preglednost, nizki obratovalni stroški, učinkovito dodeljevanje sredstev, evropska dodana vrednost in kot je seveda povsem na način razumljiv evropskim davkoplačevalcem. Torej, poročevalec podpira ta predlog reforme lastnih sredstev in podpira tradicionalna lastna sredstva, in eh, to, da se znebimo zapletenih eh, korekcijskih mehanizmov, morali bi imeti eh, zelo jasen transfer sredstev na nacionalno raven, ki bodo neposedno vezani na konkretne evropske politike morali pa bi oblikovati tudi nova lastna sredstva za prihodne projekte. Poročevalec v senci in tudi jaz sam se želimo zahvaliti gospodu Aliju za njegovo dobro pravilno delo. Poročevalec v senci pa prav tako predlaga da bi se sestali poročevalci v senci in eh, poskušali razrešiti vprašanje iz vašega mnenja. Namreč morali bi imeti zelo jasno opredeljen del, ki se nanaša na prihodke, da bi morali ta del besedila v vašem mnenju nekoliko okrepiti. seveda pa je treba potem govoriti tudi o tem, kako se ta sredstva dalje razporejajo in dodeljujo. Ampak najprej o prihodkih. To je bilo v bistvu. Mislim, da je to vse. Hvala lepa. Mislim, da je momentno. Hvala. Mislim, da zaenkrat še nismo na pravi valovni duši, eh, dvi, eh, valovni dišini, dolžini in nismo dovolj konkretni. Gospod Taran za minuto. Of, um, of comments and questions, but don't... Strinjam se z večino komentarjev, ampak gospod Ali, prosim, ne ubite sla, ki vam prinaša mnenja. Skratka, hvala za vaše vedenje, ampak zdi se mi, da je to mnenje popolnoma neustrezno, pravijo zeleni. Tu se govori samo o porabi, ne o tem, kako pravilno razporejati sredstva. In če da bomo uspešni s tem mnenjem, potem bomo zahtevali popolnoma novo poročilo. To sem vam prebral samo informacijo. Hvala. Ja, um torej, v mnenju vsekakor premalo napisano o lastnih virih, to je gotovo, ampak predlagam, da bodo poročevalci v senci se pogovorili o tem, kako bi lahko to še nekoliko izostrili. Zato pa so tudi eh, določeni roki. Sedaj pa še gospa Montanjo, izvolite, za generalni direktorat. Yes, thank you. Uh, thank you, da, hvala, predsedujoča. Naj podam nekaj komentarjev o poglavitih točkah tega mnenja, pa tudi v zvezi z komentarji drugih kolegov. Najprej o dodani vrednosti. To je seveda pomembno in je bilo pomembno tudi v prejšnjem poročilu o večletnem finančnem okviru. To so zdaj ve, ki so jih upoštevali tudi v dokumentu za razmislek komisije. In usporedni argument je seveda, da je evropska dodana vrednost naše vodilo pri opredeljevanju programov, ki naj bi jih najprej financirali. Vendar se lahko dodana vrednost najde tudi na strani prihodkov. In to je novi element, ki si ga moramo ogledati. To v preteklosti ni bilo tako obravnavano. In zato si moramo vprašati, zakaj ne uporabiti vlastnih eh, sredstev ali pa novih vlastnih sredstev, ravno v podporo nekaterih ciljev naših politik. Lahko bi vam povedala nekaj konkretnih eh, eh, primerov, recimo boj proti podnebnim spremembah, poenotenje enotnega trga in tako naprej. Tu so nekateri novi, nove oblike lastnih sredstev, ki lahko poenostavijo tudi preglednost evropskega proračuna, to je ena od možnosti. Druga pa je tudi nekaj, kar ste nekateri omenili in sicer metodologija uravnoteževanja proračuna. Tu je treba morda najprej pojasniti, zakaj je to problematično. In to mislim, da je dobro povzeto poročilo tudi v dokumentu za razvizek, namreč neto bilanca se je vedno osredotočala na dodeljena sredstva, torej na stroškovno stran, največ tega je bilo seveda v kmetijstvu. In tu se ni dovolj upoštevalo dodane vrednosti, ker ta metoda pravzaprav tega ne eh, priznava. Lahko vam podam tak primer na primer subvencije za raziskave velikega obsega, to se lahko ukalkulira v metodi kot nekaj, kar je v bistvu prispevek tej poglavitni univerzi, ki je vodila tak projekt, recimo. No, imeli smo tak primer v Luksemburgu, ko je štelo, da je bil Luksemburg prejemnik te subvencije, uh, Dejansko je pa pri projektu sodelovalo 5-6 univerz iz različnih držav. No, potem je podobno tudi pri obrambi, kadar gre za obrambo zunanih meja. Naprimer, šteje Grčija za prejemnico sredstev. In to seveda ni metoda, ki bi nas zadovoljevala v tem trenutku in zato bomo na tem poskušali še nadalje delati. In končno bi rada komentirala tudi eh, še eno zadevo, ki je ni omenjena v mnenju. In to je rabat. Morda ste o tem nekaj zasledili v dokumentu za razmislek. Tu je stališče komisije popolnoma jasno. Mi smo za to, da se rabat ukine in da se namesto tega vzpostavi novejši, preglednejši sistem. Hvala. Gospod. Hvala. Sedaj še pročevalec za zaključek. Izvolite. Blagodarjen na kolegi, ki je tu zdaj mahal odnošenje po... Hvala lepa. Um, tudi jaz se zahvaljujem vsem kolegom in kolegicam. Res je. Dobili smo nekaj odgovorov na zastavljena vprašanja in pravzaprav se mi ne zdi, da bi lahko na proračun zgledali zgolj z vidika porabe in izdatkov. Vidimo, da bi se morali osredotočiti na evropsko dodano vrednost. Kar zadeva evropsko kohezijsko politiko, ta politika mora biti obravnavana dolgoročno, kajti to je vrhunec Evropske unije eh, kot celote. Vsaj tako jaz to vidim. Vsekakor si bom z veseljem, bom z veseljem organiziral sestanek z poročevalci v Senci pred potekom roka. Moj predlog pa bi bil, da obdržimo kot rok 30. oktober 2017. potem bi lahko poročilo sprejeli v odboru konc 27. oktobra 2017. Prosil bi kolega, da mi po elektronski pošti pošljajo svoje predloge in seveda bom z velikim veseljem upošteval predloge, ki bi jih posredovali poročevalci v senci. Hvala lepa. Hvala tudi vam. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Nadaljujemo s 15. Strukturni skladi od uh, obdobju 2007 do 2013, prednostni projekti na v Grčiji. Torej, eh, ogromno je bilo. Um, prioritetnih projektov, sedem smo jih obiskali, septembra 2015. leta in sedaj bi seveda želeli videti, kaj je, kakšno je stanje za celotno obdobje in kakšno je stanje pri ostalih 188 projektov, kaj eh, je še mogoče financirati, česa ne več, kaj bi bilo treba morda vrniti. Zato smo povabili generalnega direktorja Lemetreja, ki ga sicer še ne vidimo v dvorani seveda smo ga lepo vabili, da bi nam povedal več o grških projektih. Naj povem, da je stopnja sto financiranja v starem obdobju bila 100 odstotkov, tako da z vidika davkoplačevalcev in odbora za nadzor proračun imamo veliko razlogov, da preučimo to temo. Dobrodošli, generalni direktor. kolegom sem že povedala, kakšni so bili dogodki doslej. Veseli smo, da ste z nami. Eh, takoj boste tudi dobili besedo, tako da lahko poveste, kaj se je zgodilo z 188 prioritetnimi projekti v starem obdobju. Radi bi, radi bi vedeli, kakšne so podrobnosti, radi bi tudi vedeli, ali imamo kakšne dodatne novice o sedmih projektih, ki smo jih obiskali in radi bi vedeli tudi, kakšen, kdaj bomo imeli celoten pregled nad obdobjem podpore Grčije, kajti seveda ogromno davkoplačevalskega eh, denarja je bila izplačenega v obliki 100-stotnega sofinanciranja. Tako da, gospod generalni direktor, dobite besedo in lepo, da ste z nami. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod poslanke in poslanci, dobro jutro. Zelo vesel sem, da sem lahko tukaj z vami, kaj ti želel sem vam povedati, kaj je novega pri dveh zelo pomembnih akcijskih načrtih, ki sta v teku. Gotovo ju poznate, o tem ne dvomim. Problem z akcijskimi načrti pa je pogosto ta, da ko so sprejeti, da se na nje pozabi. Vendar pa menim, da so teme teh dveh akcijskih načrtov toliko pomembne, da je prav, da jih redno spremljamo in da jim uh, namenjamo ustrezno pozornost. Dve temi, o katerih sta bila pripravljena akcijska načrta, sta dve področji, ki sta že tradicionalno Ahilova peta kohezijske politike, ko govorimo o stopnjah napak, torej na področju javnega naročanja in državne pomoči. Pri obeh teh dveh področjih so bile stopnje napak nedvomno zelo povezane s primankljaji v upravnih zmogljivostih na različnih ravneh v državah članicah torej, torej v strukturah, ki so izvajale kohezijsko politiko in sklade ESIF. Ta dva akcijska načrta se torej v veliki meri osredotočata na to plat težave, torej kako pomagati državam članicam pri izgradnji upravnih zmogljivosti na teh področjih, tako da bi lahko same predstavile stopnje napak na ravneh, kakršne smo poznali v zadnjih letih. Imeli smo prvi zelo spodbuden signal, po mojem mnenju, ki smo jih razbrali iz ugotovitev računskega sodišča za leto 2015. Tam so bili trije najpomembnejši viri napak na področju kohezijske politike, drugačni kot običajno. Ne javno naročanje, ne državna pomoč, nista bila med glavnimi izviri eh, napak. Ugotovitve računskega sodišča so bile take, da je pogostnost napak na teh dveh področjih eh, upadla na, za bistveno mero in ne bi sicer želel napovedovati bližnje prihodnosti in ugotovitev za leto 2016, ampak obstajajo razlogi, uh, zaradi katerih lahko upamo, da ni šlo le za trenutno izboljšanje stanja in da ni šlo le za enoletni pojav, temveč da se bo to potrdilo tudi letos, torej da bo to izboljšanje nekaj, o čemer bomo lahko poročali tudi za leto 2016. To je torej tisto, kar upamo. Tako da, če dovolite, bi sedaj povedal nekaj besed o prosojnicah te bodo spremljale mojo kratko predstavitev. Začel bom z akcijskim načrtom za javno naročanje. Prv, prvi zelo pomemben vidik pri tem akcijskem načrtu, pa tudi pri uh, državni pomoči, uh, je novi mehanizem, ki ga imamo za obdobje 2014-2020 z vidika predhodnih pogojenosti. Zelo preprosto rečeno to pomeni, da če določeni predpogoji v državi članici na določenem področju niso izpolnjeni, potem je komisija upravičena, da prekine oziroma začasno ustavi plačila te državi članici. Eh, na tem zadevnem področju. Že pomladi letošnjega leta smo pripravili predhodno celovito oceno um, rezultata tega mehanizma predhodnih pogojenosti. In ta ocena je bila nasplošno rečena zelo pozitivna. Menim, da še zlasti na področju javnega naročanja in državne pomoči uh, da je ta mehanizem bil zelo koristen vzvod. Države članice so se tako resno osredotočile na to, da bi izboljšale zmogljivosti na tem področju. Ko smo začeli z obdobjem 2014 do 2020, smo imeli štiri uh, sisteme javnega naročanja v določenih državah članicah, kjer je bilo treba upraviti domačo nalogo. Sedaj je takih držav članic le še štiri, osem jih je že upravilo domačo nalogo v zadovoljivi meri in tudi pri teh štirih državah članicah, ki so preostale, so obeti dobri in upamo, da bo pri večini, če ne pri vseh, situacija taka, da plačil ne bo treba ustaviti, ker bodo dejansko opravile potrebno. Drug pomembni vidik akcijskega načrta je delovna skupina za javno naročanje. Ta je bila vzpostavljena v okviru komisije že leta 2014. V njej sodelujo vsi zadevni akteri komisije, torej generalni direktorati za SF, pa tudi GROV, in imajo seveda pomembno podporo tudi Evropske investicijske banke. Ta skupina se je osredotočala na tri sklope ukrepanja. V prvi vrsti, da se bi zagotovila skladnost z direktivami EU na glede javnega naročanja. In to je izziv, ki še teče in ki je pravzaprav trajen, k temu se bom še vrnil. Imamo namreč novo direktivo o javnem naročanju ki eh, je začela veljati in ki bi jo v teoriji morali prenesti že sredi lanskega leta, vendar pa ta proces še ni v celoti dokončan. Potem drugi sklop ukrepanja je ta, da bi se naj spodbujalo učinkovitost in preglednost v procesih javnega naročanja. In potem, in to je nova razsežnost nove direktive o javnem naročanju, uh, ki sem jo omenil, to je pa sklop okrepanja, ki naj bi spodbujal uporabo naročanja kot strateški politični instrument. Torej, ne le, da se izbira najcenejšega ponudnika v vsakem primeru, temveč, da se tudi v opredelitvi izziv eh, razpisov eh, opredelijo določeni pogoji iz vidika razpisov okolja, inovativnosti in tako dalje. In to je vsekakor nekaj, kar bi si želeli širš, v širši meri vsebovano v kohezijski politiki na ta način. Potem javno naročanje ne bi zgolj imelo za cilj najniže stroške, temveč bi imelo celovitejši pregled nad pojmom vrednost za porabljena sredstva in porabljeni denar. Omeniti bi želel še nekaj, torej še dodaten izdelek te skupine. Pripravljen je bil namreč vodič, ki so ga države članice izjemno dobro sprejele. Ta vodič se tudi zelo o, obširno uporablja. To uh, Eh, je razvidno števila um, toliko, kolikokrat je bil naložen z naše spletne strani. Ta vodič je sicer zelo uh, obširen, vendar pa ima zelo um, jasna in koristna navodila glede tega, kako se izogibati obstoječim pa s tem plastem. Torej, vodič eh, vse čas eh, prilagajamo in menimo, da bo naslednja prilagoditev pripravljena pred koncem letošnjega leta. Prav tako bi želel povdariti, kaj smo storili v naših odnosih s posameznimi državami članicami. Naš pristop je zelo praktičen, tam, kjer so bili pogoji pravilni in s tem praktičnim pristopom smo bili precej uspešni. Uporabili smo naša sredstva za tehnično pomoč in vključili potem v to še tretjo stran, v tem primeru OECD, tako da smo naprimer eh, pomagali Bolgariji in Slovaški, uh, pri njunem doseganju predhodnih pogojenosti. V primeru Slovaške smo naprimer vzpostavili strategijo za e-naročanje. To je torej primer pomeri ukrojenega pristopa, ki upošteva vsega, konkretne pomankljivosti, ki so bile ugotovljene v posameznih državah članica. Rad pa bi omenil še dodatno pobudo, ki smo jo začeli izvajati pred letom dni. Njen naslov je Pakt o integriteti. To je spet eh, svežen, ki se financira iz naše tehnične pomoči imamo partnerico, nevladno organizacijo Transparency International. Torej, ta pravzaprav izvaja ta prostovoljni pilotni projekt in nadzoruje različne procese javnega naročanja, konkretne procese javnega naročanja. Zelo veseli smo bili, kajti ugotovili smo, da predvsej držav članic izkorišča to priložnost. Tukaj lahko vidite, um, da jih je 11, omenjene so na zemljevidu. In ta pilotni projekt je namenjen skupnemu številu 17 projektov v teh 11 državah članicah. Načelo je, da bi vse strani v procesu javnega naročanja se zavezale kodeksu integritete, če želite, da ga tako poimenujem, in se podvrgle temu zunanjemu nadzorniku Transparency International, da bi zagotovili, da so vse zaveze spoštujajo. Tako da jih spoštuje tako naročnik, kot tudi tisti, ki uh, vlagajo ponudbe, torej ponudniki. Potem je tu še ena tema, ki bi jo želel omeniti in zadeva bolj konkretno goljufije. Na srečo je ta pojem precej marginalen, kljub temu pa bi želeli državam članicam pomagati pri prepoznavanju uh, goljofij in seveda tudi pri boju proti njim. Komisija je razvila konkretno orodje, informacijsko orodje, ki uh, ima naravo rudarjenja podatkov. Cilj tega uh, orodja je prepoznavanje sumljivih vzorcev v procesih javnega naročanja. To orodje smo dali na voljo držav članic brezplačno in uh, koriščenje tega orodja je znova zelo spodbudno. Do zdaj je pravzaprav že velika, uh, večina držav članic uh, začela izkoriščati ta informacijski sistem. Kot sem povedal, je namen tega orodja, da bi države članice lažje prepoznale uh, sumljive pogoje v procesih javnega naročanja, tako da bi lahko bolje ciljale svoj nadzor in um, preprečevanje. In ob zaključku bi želel omeniti še pobudo, ki jo je navdahnilo naše prejšnje ukrepanje v kontekstu širitvenega procesa to je še vedno nekaj, kar počnemo pri državah kandidatkah. To se imenuje TAEX. Eh, osnovno načelo TAEX-a je, da v državah članicah poiščemo strokovnjake na različnih področjih, ki potem lahko delijo svoje strokovno znanje in pomagajo administracijam drugih držav članic pri izboljševanju lastne ravni znanja in strokovnega vedenja. To zelo dobro poteka. Veliko izmenjav, veliko deljavnosti teče v okviru te pobude in pomemben del teh dejavnosti je povezan z javnim naročenjem in strokovnjaki na področju javnega naročenja, ki pomagajo na terenu. Na področju javnega naročanja je Zaenkrat pri tem sodelovalo kar 21 držav. Seveda pa ne želimo počivati na lovorikah. Upamo, da se bo trend zmanjševanja napak zaradi javnega naročanja potrdil tudi letos. Držimo pesti, da bo tako. Vsekakor pa tudi sami vidimo, da je to neke vrste Sizifova naloga. Prišlo je seveda do sprememb v zakonodaji. Nekatere države, kot sem dejal, še niso v celoti prenesle nove direktive o javnem naročanju, kar pomeni, da moramo še naprej spremljati ta razvoj in, kot sem že omenil, bomo eh, tudi ta zelo priljubljen vodič za praktike na področju javnega naročanja eh, posodabljali tudi še letos. Omenil sem tudi, da ta nova direktiva sedaj omogoča, eh, da se javno naročanje uporablja na bolj strateški način in to je pristop, ki bi ga želeli v prihodnje še okrepiti. Sedaj pa še par besed o akcijskem načrtu samem brez besed uh, velja oziroma nedvomno velja, da bomo še naprej izvajali njegovo, uh, spodbujali njegovo izvajanje z generalnim direktoratom za rast uh, in tudi z pristojnima komisarjima, gospod Krecu in Jankovskim. Zdaj pa no, naslednje področje, državna pomoč. Tukaj je izziv enak. Gre za administrativne oziroma upravne zmogljivosti in rad bi rekel, da imamo um, dva razloga, da nas to področje zanima. Pri uh, državnem uh, državni pomoči ne gre samo za to, da se, da se um, dela škode evropskemu proračunu. Pravzaprav to sploh ni primer. Tem, uh, gre samo za to, da je država zagotovila nedovoljeno pomoč. Uh, ampak vsekakor se nam zdi, da to področje ni razvito na optimalni ravni, kajti eh, področje in pravilo glede eh, državne pomoči je tako zapleteno, da številne države na to gledajo zgolj skozi prizmo pravila de minimis. To de minimis, torej spostavile so državne scheme eh, na tak način, da se izogibajo kršitvi pravila de minimis, ampak to seveda še ne jamči, da bo pristop do državne pomoči, ki ga uporabljajo, dejansko najboljši za doseganje javnih ciljev, ki jih zasledujejo. Torej, seveda a, bi si želeli da bi se tudi na tem področju stvari še izboljšali, tako kot na področju javnega naročanja smo tudi na področju državne pomoči skušali dodatno zagotoviti dodatno pomoč z obrazložitvenimi dokumenti, kot naprimer s tistim iz julija lanskega leta, kjer se je podrobneje razjasnil pojem pomoči, hkrati pa seveda lahko vidimo, da je mogoče postoriti še kaj in na tem tudi delamo. Kot pri javnem poročanju smo tudi tukaj beležili pozitivne učinke predhodnih pogojenosti na tem področju, manj držav članic je imelo takojšnje resne pomankljivosti. Opredelili smo, kje ostajajo še naloge, eh, ki jih je treba opraviti. In sedaj pravzaprav v tem trenutku Italija zaključuje pripravo svojega zakona in menimo, da bo tudi Italija torej dosegla ta cilj. Beležimo pa tudi pozitivne zgodbe. Z njimi lahko povdarimo, kako ta mehanizem lahko predstavlja alternativo oviram oziroma pravnim obveznostim. Računsko sodišče je predlagalo, da bi v vsaki državi članici vzpostavili osrednji registr za pravilo de minimis. Težava pri pravilu de minimis je ta, da lahko presežete maksimum, ki je 200 tisoč evrov v obdobju treh let, če kot posamezno podjetje dobite 5x30 tisoč evrov. Da bi torej te, temu sledili, potrebujete neke vrste osrednjo podatkovno bazo, s katero bi zagotovili, da neko posamezno podjetje ne bo prek več pomoči de minimis preseglo ta prak. Torej, računsko sodišče je predlagalo, naj eh, zahtevamo spostavitev tovrstnega registra v vsaki posamezni državi članici. Komisija je pripravila zakonodajo, zakonodajalec pa jo je zavrnil. Kaj smo potem mi storili prek predhodnih pogojenosti? To, da smo dejansko od nekaterih držav članic dobili la, njihovo lastno zavezo, da bodo vzpostavili to vrstne centralne registre in to se je zdaj zgodilo tako na češkem kot tudi na slovaškem. Uh, in to nas seveda zelo veseli. Še naprej seveda se povezujemo z generalnim direktoratom za konkurenco in regionalni razvoj, da bi dejansko ciljali prav na tiste sektorje, kjer je pomoči več in kjer je torej tudi napak več oziroma so verjetnejše. Veliko državne pomoči se zagotavlja na področju raziskav, inovacij, širokoposlovnih dejavnosti, pa tudi na področju energetskih projektov. Organiziramo torej, skupaj z generalnim doktoratom KOMP številna usposabljanja za države članice na temo teh konkretnih težav. Mislim, da nima smisla, da se spuščamo več podrobnosti, kaj ti instrumenti za eh, državno pomoč so enaki, kot jih uporabljamo pri javni, eh, javnem naročenju, torej TAEX, eh, pomoč peer-to-peer -peer za državno pomoč. In Morda le še zadnji primer, ki bi ga želel izpostaviti na področju državne pomoči. Namreč dosegli smo majhno revolucijo v Grčiji, po našem mnenju, kajti s finančno pomočjo, pa tudi s tehnično pomočjo, pa tudi z SRSS smo povečali oziroma spostavili informacijski sistem v Grčiji, ki dejansko zagotavlja velika jamstva, ki so bila potrebna, nujno potrebna, glede državne pomoči. In še zlasti smo se na ta način lahko ognili kakršnikoli možnosti korupcije in goljofi na tem področju. Če dovolite, da sklenem, gospod predsedojoča in spoštovani poslanci in poslanke, delamo s polno paro, tukaj nas podbujajo prvi dobri rezultati, ki smo jih opažali. Vsekakor ne bomo spustili teh zadev z oči, še vedno bomo jih pozorno spremljali in vsekakor smo še seveda pripravljeni, da vam tudi v prihodnih letih poročamo o napredku na teh področjih in upam, da bo potem se to potrjevalo tudi v letnih ugotovitvah računskega sodišča. Nisem vas slišal zato sem prej eh, nadel slušalke, ampak pravzaprav ste želeli videti, kaj se dogaja z sedmimi oziroma z seznamom prioritetnih projektov v Grčiji, eh, kako daleč so, kako, um, v kolikšni meri bi, vim, bi vam lahko dali bolj dokončne informacije o rezultatih posameznega projekta prioritetnega projekta. Dovolite, da nas splošno najprej rečem, da imamo v celoti gledano pozitivno oceno, da pozitivno ocenjujemo to, kar je sprožila komisija Eh, pobuda komisarja Hana leta 2011. Seveda se je s tem Grčija prebudila, to je dokazalo, da ima Unija pomoč na voljo, ko je Grčija bila dejansko v zagati in to je sprožilo mobilizacijo vseh akterjev v Grčiji. Danes pa sicer še nimamo dokončne ocene, ampak vidimo pa, da so te pobude privedle do zelo opremljivih rezultatov. Najnovejša poročila o teh projektih iz eh, maja letošnjega leta kažejo, da je, bil, da je celoten seznam vključeval 160 prioritetnih projektov, če izključimo tiste, ki so bili opuščeni. 85 odstotkov teh znaša 7 milijard evrov, te, ti so bili zaključeni, 9 odstotkov teh projektov, torej 24 projektov v vrednosti 700 770 milijonov evrov. Te, ti projekti so bili razdeljeni v dve ločeni fazi, tako da bodo torej zaključeni v drugi fazi tega obdobja. Potem pa je tu še 6 odstotkov projektov. Njihova vrednost je le pol milijarde, takih projektov je torej 18 in ti zaenkrat še niso zaključeni, morali pa bodo biti zaključeni, kajti to je del naših pravil za obdobje do 2017. Zaključiti jih bodo morali z nacionalnimi sredstvi do leta 2019, če se pravilno spomnim. In če to Eh, se ne bi zgodilo, potem bi morali izterjati prispevek skupnosti za te konkretne projekte. Glede na to, koliko časa sem si vzel za govor, zdaj ne bom predstavljal zelo vidnih in opaznih projekte, dosežkov teh projektov, ki so že bili zaključeni. Nekatere od teh eh, projektov ste dejansko obiskali sami. Vsekakor pa opažamo iz vsega tega, da bomo vsekakor ta pristop nadaljevali, vendar veliko bolj ciljano tudi v tem obdobju v Grčiji trenutno z Grčijo skušamo doseči dogovor o omejenem seznamu projektov, ki bi bil razumen in pomemben, ne bi vključeval vseh 160 projektov. Torej, izbrali bomo določene projekte, na katere se bomo skupaj bolj osredotočili. Spraševali ste tudi po časovnici. Sedaj smo v procesu zaključevanja računov. To pomeni, da obstajajo določeni roki, ki so predvideni po zakonodaji. Trenutno, koliko razumem, zaključujemo svoja opažanja za Grčijo, pošiljamo jim zaprosila za dodatna pojasnila o različnih vprašanjih, vključno z vprašanji, ki zadevajo nekatere od projektov na tem prioritetnem seznamu. Grčija bo potem imela dva meseca časa, da nam ta pojasnila predloži, potem jih bomo seveda ocenili, ehm, kakorkoli že, jeseni pa bi si želeli, da bi vam lahko povedali že, kakšne so naše celovite in dokončne ocene rezultatov posameznega od teh prioritetnih projektov. Najlepša hvala. Ja, fin dank. Um... Hvala lepa. Jesen 2017 ali katero drugo leto? 2017, prav. Zelo nas zanima Grčija. Mi smo vaši prijatelji. Nekaj vprašanj imam, kolegi gotovo tudi. Naj se vrnem še enkrat na štiri države članice v akcijskem načrtu, ki jih še nismo uredili pri javnih razpisih, katere štiri države članice so to. Potem pa smo se ukvarjali tudi z zemljiškimi očkodninami in razlastitvami. In seveda me zanima, ali je to težava v tem, da mora vsak postopek pred sodišče in zato toliko traja. Če bi mi imeli take postopke, tudi ničesar ne bi uredili. Je to ta težava? Kakšno je trenutno stanje? Sem pa tudi članica skupine za pomoč Grčiji in nedavno je uradnik Trojke ugotavljal, da te težave ni več. Mm, nekako ne verjamem v to, če tega nimate pripravljenega, lahko to dobimo tudi pisno, kajti te teme se želimo še dotakniti. To je bila zelo koristna delavnica, ki smo jo imeli. Potem pa mislim, da vam moramo čestitati, da ste se zelo ciljno lotili vseh težav. Vaši predhodniki so to že storili. To bom kar neposredno rekla, sedaj pa vaša ocena. Zakaj različne dejavnosti GD regijo, ki smo jim sedili? niso bile tako uspešne, kot bi naj bile. Nam lahko na kratko podate uris glede tega. Potem pa nisem čisto razumela, kar se tiče državnih pomoči in spodbuda uh, računskega sodišča po registru. To je zelo dobra pobuda, koliko smo že to napredovali, ali komisija načrtuje obvezujočo zakonodajo glede registrov, kajti brez tega, seveda tega ne bo nobena država članica storila. In potem še enkrat glede Grče, hvaležna bi bila, če bi dobili ta projektni seznam, seznam projektov na podlagi izračunov. Sedaj smo pri en plus pet, ravno kar smo se pogovarjali o tem. Torej zelo dolgo časovno obdobje, ki se omogoča dokler lahko potem presodimo o določenem projektu. Predvsej, za precej denarja gre in precej sredstva se lahko tudi izgubi pri tako dolgem postopku. To so prednostni projekti, potem pa je še veliko drugih projektov v Grčiji za 2007 do 2013. Za zlogo sorazmernosti smo se osredotočali na te, kaj pa drugi projekti kajti Grčija dobi, je dobila še veliko več sredstev. Kakšne novice pa so glede neprednostnih projektov, ki prav tako spadajo v to zakonodajo in nas tudi zanimajo? Tako, to so moje vprašanje, moj šopek vprašanj. Sedaj pa je prosil tudi eh, še kolega Celer za besedo, prosim. Hvala lepa, čisto na kratko, hvala lepa gospod Lemetre za vašo predstavitev, za pregled na tem, kako komisija poskuša posameznim državam pomagati pri tem, da bi dejansko lahko izvajali kohezijske programe. To je zelo pomembno, še prav posebno glede na razprave, kako bi naj bilo po obdobju 2020. Kar se tiče Grčije, glede pomoči, sporedno v odporu za regionalni razvoj tudi teče razprava s komisarko Vestege, kar se tiče Grčije pa smo šli naproti Grkom z zelo veliko izjemami glede obstoječih uredb in tudi kar se tiče nakazovanja tehnične pomoči. Zato je odbor za regionalni razvoj tudi kolegi Arimono zaupal posebno poročilo Grčije. Vrnil se je prejšnji teden predvsej zafrustriran iz Grčije, kajti govoril je z veliko s partnerji, ampak dejal je, da bi morda bilo lažje pribiti puding na zid, kot pa izvedeti točno, kaj se dogaja s kohezijskimi projekti in strukturnimi sredstvi. Zato tudi vas torej prosim, da ne popuščate pri grških kolegicah in kolegih kar se tiče izvajanja programov. Kajti seveda si želimo nadrevati s kohezijsko politiko, jaz sem zelo za, vendar pa države, ki jim je ta pomoč namenjena, pa morajo tudi biti sposobne dokazati, da znajo ravnati s temi instrumenti in da dosegajo to, kar se s tem namerava, namreč ustvarjanje rasti, delovnih mest in tako naprej na boljši način torej skratka dosegati evropske cilje. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Ajala Sender. No Hvala lepa. Na socialnih medijih sem videla, da smo dobili srečno sporočilo v povzavi s tem, kar je dejal gospod Celer. Grčija sedaj počasi že prihaja iz pekla primankljaja. To je torej zelo dobra novica. Veliko finančne podpore, ki smo jo namenjali prek kohezijskih skladov, lahko si predstavljam, da je tudi to odigralo svojo vlogo. Dobro, seveda, moramo videti, ali bomo imeli še kakšno veselo novico. Gospod Lemetre. ta sporozum o integriteti, o tem ste govorili. Dejali ste, kaj vse so že dosegli v Grčiji, zato da bi našli instrumente za boljši nadzor, za več preglednosti in s tem tudi za boljše rezultate. Kar se tiče tega sporazuma, kako pa je s plačili za posamezne organizacije in kako je potem komisija spremljala rezultate. Potem pa še primeri prevar. Na tem področju imamo dvoje, kar igra pomembno vlogo. Katere sumljive okoliščine igrajo določeno vlogo in kako ugotavljamo sumljive okoliščine? Naprimer, da določeni podatki ne držijo. Lahko podate, kako konkreten primer, potem pa še državne pomoči. Imamo nabor strokovnjakov, kako se jih izbira in kako potem izgleda ad hoc podpora. Hvala lepa za informacije. Hvala lepa, kolega Pirinski. Hvala lepa, predsednica. Nekaj kratkih vprašanj za komisijo imam. Omenili ste obisk septembra 2015 in v povezavi s tem bi rad vprašal, ali je možno, da bi nam komisija povedala, ali imajo kakšne informacije o dveh, treh projektih in krajih, ki smo jih obiskali. Eno od teh projektov, mislim, da je bil projekt, spostavljanje nacionalnega kadastra, zemljiškega kadastra. Zemljiškega kadastra. In tu je bilo kar nekaj zamud, ki so imele opravka s pomankanjem dobrega delovanja administracije. To je potem sprožilo vprašanje pripravljenosti. In ker je torej pomankanje tega katastra zadrževal cel niz drugače pomembnih javnih projektov, bi bilo zanimivo vedeti, ali je to specifično vprašanje že na radarju komisije. Potem pa še zelo čuden projekt zapolnitev umetnega jezera z vodom to jezero se je izsušilo. To je pritegnilo našo pozornost, kajti zdelo se je to zelo ambiciozno. Po drugi strani pa je lokalni guverner se raje z nami sestal javno, s tiskom in zelo odločen je bil pri svoji zavezi, da bo spet napolnil to jezero pravčasno z vodo. In tretji projekt ki je bil velikanski izziv, pa je bil sistem podzemne železnice v Solunu. Ta je bil izkopan desetine metrov pod površino in se razvija v niz muzejev. ko ima torej te postaje železnice to dvojno funkcijo. Torej zelo ambiciozen projekt, zelo drag z velikanskimi posledicami za druga področja, bi lahko spregovorili na tej točki tudi o teh vprašanjih. Hvala. Ja, dank. Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede, tako da dobi besedo spet gospod generalni direktor. Prosim. Uh, Chair, thank you. Uh, thank you very much. Hvala lepa, predsednica. spregovorili ste o štirih državah članicah, za katere izpolnjevanje eksante pogojevanja glede javnih razpisov še ni izpolnjeno. Govorimo o Romuniji, Grčiji, Bolgariji in Italiji. Danes je naša ocena taka, da sta Bolgarija in Italija že skoraj dosegli cilj, dosegli bi ga naj v nekaj mesecih, Grčija malo zaostaja za tema dvema, Romunija pa je bolj problematičen primer. Romunska vlada se je menjala, nova vlada se je odločila, da bo spremenila svoj pristop, kar se tiče standardnih pogodb pri javnih razpisih. To so se odločili pred nekaj tedni in to nas je postavilo v zelo negotov položaj smo v negotovih vodah, kako hitro bomo sposobni zaključiti in ugotoviti, ali Romunija ima dober sistem javnih naročil. Z romunskimi organi poteka zelo živahna izmenjava in upamo, da bo to obrodilo sadove. In to pravočasno. Kajti, kot sem dejal, če ne, bomo morali sprejeti odločitev o tem, da bomo morali odložiti nekatera plačila, dokler se eksante pogoji ne izpolnijo. Romunski organi sodelujejo strokovnjaki iz EIB, spolno paro. Moj kolega Norman Popens, ki je bil včeraj tukaj, včeraj popodne, je bil pred tednom ni tam, da bi se dogovorili glede kar nekaj korakov, ki jih je potrebno sprejeti čez poletje, ker smo pod časovnim pritiskom, sam bom šel tja septembra, upam, da bom lahko potegnil zaključke, da je napredek res bil dosežen. Torej, gotovo pritiskamo, kolikor se le da, danes pa ne bi dejal, da so razmere za Romunijo dobre. Za ostale tri so razmere veliko bolj pozitivne ostale tri, ki sem jih omenil. Nasplošno, kar se tiče eksante pogojevanja, prihajamo do trenutka, ko bo pripravljena končna ocena. Tako da jeseni bomo imeli kar nekaj primerov, ki si bomo lahko ogledali, kajti eksante pogojevanje zadeva tudi okoljsko zakonodajo, naprimer, ali izpolnjujete direktivo o vodah, o odpadkih, naprimer. In tu je jasno, da nekatere države članice še vedno morajo narediti svojo domačo nalogo. Če tega ne bodo storili do jeseni, se bomo pa morali potem osredotočiti na ciljno zadržanje plačil. To bo potem tudi, to je ta prednost novega regulativnega okvira 2014-2020, imamo določene vzvode za pritisk na države članice, kar se tiče vnaprej dogovorenih pogojev, če jih seveda ne izpolnjujejo. Tako da nasplošno se mi to zdi zelo pozitiven mehanizem. In zato sem tudi prepričan, da bodo končno vse države članice znatno izboljšale sistem javnih naročil ravno zaradi teh pogojev in zaradi potencijalno ogrejenih sankcij, ki jih imamo na voljo. Bom pa izkoristil vašo priložnost, da vam ponudim informacije pisno, kar se tiče vaše druge točke zemljiške odškodnine, Erlante, Čedigong sem slišal, ne vem, zakaj gre, tudi moji sosedje ne vedo, tako da bomo ponudili pisni odgovor na to vprašanje. Sem pa zadovoljen, kar se tiče vaše pripombe glede mojih predhodnikov. Nisem želel dajati vtisa, da je to, o čemer sem vam poročal nekaj, kar sem sprožil sam. Ne. Prišel sem kasneje, sedaj samo sanjam sadove dela svojih predhodnikov. Dejo pa bi, da če upoštevamo dejstvo, da so akcijski načrti, o katerih govorimo, bili pripravljeni 2015. je napredek otipljiv, viden in predvsej prepričljiv, vse po moje. Glede na to, o čem govorimo. Govorimo o najtežji stvari. To je izboljšanje administrativnih zmogljivosti. Gospod Pirinski, upravičeno ste izpostavili nekaj frustrirajočih okoliščin, pomankanja razvoja, kar se tiče katastra v Grčiji. Da, to je povezano z nekaterimi pomankljivostmi v administrativnem delovanju in to ni nekaj, kar bi lahko popravili od zunaj. Prvič in drugič, to ni nekaj, kar bi lahko popravili v samo nekaj mesecih. Od 2015 je že preteklo nekaj časa. In to, kar vidimo, nas opogumlja. Mislimo, da smo na pravi poti. Upajmo pa, da bomo v ne preveč daljni prihodnosti poželi še več rezultatov. Kar se tiče centralnega registra, ki sem ga omenil, po moje, in to morajo podpreti kolegi iz GD konkurence. Za zadnjo uredbo de minimis je komisija predlagala obvezujočo naravo centralnih registrov na nacionalni ravni. In to je bilo potem spremenjeno strani so zakonodajalcev v prostovoljno schemo. Torej, kaj smo storili? Želeli smo nekatere države članice spobuditi, da bi se zavezali k vzpostavitvi centralnega registra po eksante pogajanja. Nismo mogli prisiliti, ker spet, ponavljam, ni bilo pravne zaveze. Nekatere države članice, tudi Češka in Slovaška, pa sta sprejeli to zavezo in sta že uveljavili take registre. Kar se tiče grških projektov, 160 projektov, da, ponudili vam bomo vse informacije, vključujoč finančne informacije glede rezultatov na tem področju. Takoj, ko, kot sem dejal, letos ko bomo torej zbrali vse te podatke in ko bomo imeli oceno. Spraševali ste o ustanku v Grčiji, kar se tiče projektov kohezijske politike. Nasplošno vidimo Grčijo kot državo, ki je končno uspelo počrpati vso pomoč, ki je bila na voljo s kohezijskimi sredstvi. Seveda, 100-odstotno sofinanciranje je zelo pomagalo, to je nedvomno. Prav tako je, če se navežem na pripombo gospoda Ajale Sender, pomagalo to iziti iz prekomernega primaklaja ker je bilo torej 100% sofinanciranje. V takih kriznih razmerah se je ta ukrep izkazal za zelo koristnega. Seveda, vsakega projekta, ki je bil financiran, ne poznamo do podrobnosti, do obisti ogači, vendar pa zelo k malo v zaključnem procesu vam bomo lahko podali celovito oceno vseh projektov in končne stopnje črpanja v Grči. Ta bi morala biti okrog 100 odstotna. V prvi bili bodo torej vso razpoložljivo pomoč. Gospod Celer, seveda, popolnoma se strinjam z vami. Ne, ni vse lepo in prav v Grčiji dan danes. In danes ne moremo biti prepričani, da bo v novem obdobju 2014-2020, kjer mora Grčija sofinancirati, da bo torej to novo obdobje tako uspešno, kot bi si želeli. Zato, kot sem dejal, si želimo iz vsega tega iz prednostnih projektov, s pristopom do prednostnih projektov, potegniti pozitivne zaključke. Na bolj ciljen način se želimo z Grčjo dogovarjati o določenem številu absolutno ključnih projektov, za katere si moramo še prav posebno prizadevati. Kot sem dejal, bi to bil omejen seznam 15 do 20 projektov. Poleg tega pa seveda bomo spremljali Grčijo, kolikor se bo le dalo. Nekaj zagona že imamo zaradi teh projektov, ki sem jih omenil. Projektov, kjer bo druga faza financirana 2014-2020. To bo pomagalo prilažen začetku naslednjega finančnega obdobja 2014-2020, vendar pa morajo projekti, mora biti nabor projektov dovolj velik in mora biti uspešni. In tukaj dan danes nismo popolnoma zadovoljni. Vaše vprašanje o integriteti, gospa Ajala Sender, to je projekt, ki ga financira tehnično pomoč komisije. Morda bi eh, nekaj zaprosil za prihodnost, da bi tako tehnično pomoč pri komisiji imeli tudi za naprej. To je ključnega pomena za začetek novih stvari ali za izboljšanje razmer v določenih državah članicah. Ta pakt o integriteti, pilotni projekt, je financiran v obsegu sedmih milijonov evrov tehnično pomoč strani komisije v obdobju štirih let. Torej, to bo trajalo štiri leta in teh sedem milijonov so sredstva, ki so na razpolago Transparency International. Ti so tisti, ki bodo pravili delo na terenu, ki bodo nadzorovali potem posamezne procese javnih razpisov od začetka do konca. Oni so naš zunani akter, če tako želite, zunani varuh integritete v teh procesih. Kar se tiče udeležencev, torej javnih organov, tisti, ki se prijavljajo na razpise, to so pa vsi udeleženci, ki so pri tem udeleženi na prostovoljni podlagi. Kot pa kaže ime, je ta pilotni projekt namenjen temu, da bi morda razmišljali o razširjanju takega pristopa v prihodnje, ko razmišljamo o naslednjem programskem obdobju. O konkretnih primerjih ste spraševali. glede sumljivih razmer, kar bi lahko bilo povezano s prevaro in kar bi potem bilo identificirano s sistemom Arahne. Najbolje je, da vam tukaj podamo pisne informacije na to temo. Je pa res. Sistem je točno tako, kot ste dejali. Zbiranjem, združevanjem različnih kazalnikov, elementov podatkov bi naj odkril recimo temu, sumljive okoliščine in razmere in obnašanje. Tako, to bomo torej, na to bomo torej odgovorili pisno. Gospod Pirinski, če se ne motim, kataster zemljiške knjige je to projekt, ki se izvaja že desetletja v Grčiji. In kot vemo, je to temeljni menik k bolj trajnostnemu razvoju Grčije v prihodnosti. Komisija bo gotovo storila vse, kar je v naši moči, da bi dosegli napredek pri tem. Kako? Različne storitve bodo, eh, oprostite, različne službe bodo sodelovale. Sodelujemo tudi z ESRS. Prav tako uporabljamo zunanje strokovno znanje, če se namotim tukaj, v tem primeru Svetovna banka. Je pa jasno, da sredstva na voljo so. Ne gre za vprašanje denarja, konc koncev je to vprašanje administrativnih struktur, administrativnega upravljanja v Grči sami. Zato vam gotovo danes ne morem povedati, kako se bodo stvari razvijale in kako bo to izgledalo v prihodnje. Je pa to nekaj, kar nas skrbi in resnično si želimo doseči odločilen napredek pri tem, v tem programskem obdobju. Prav tako ste govorili o dveh projektih, ki sta na seznamu prednostnih projektov. Kar se tiče tega jezera, ki bi ga naj ponovno oživili, ki ste ga lahko obiskali, jaz ga ne poznam. Povedali so mi, da bom, bodo kmalo imeli otvoritev, tako da domnevam, da sedaj jezero spet je kar se tiče podzemne železnice v Soluno. Pa mislim, da tukaj ne moremo kriviti nikogar, da imajo bogato zgodovino in da to skušajo pravičeno tudi ohraniti in zaščititi. Ta projekt napreduje. Ne spomnim se točno kdaj, ampak komisarka Kretu je bila tudi na eni od otvoritev nedavno še enega odseka te železnice, bilo je odprti tega odseka, tako da gledajte ga. Nimam kakšnih pomislekov, me to torej ne skrbi. Hvala lepa. Hvala lepa, to je bilo zanimivo. Zato ker če vas ne skrbi, se mi zdi to dobro, kajti to, kar smo videli mi, nas je skrbelo. Morda bi se morali praviti tja in si to ogledati, vsaj podzemno železnico. Pa tudi to jezero. Dejali so, da nas bodo povabili na to, torej upam, da bo povabilo prišlo. Kdor ima denar, se naj tja odpravi naslednje leto si verjetno želimo organizirati mm, še en obisk v Grčiji. Mislim, da tisti, ki so tam bili, ko so perinski, smo videli, da se s tem takim obiskom doseže veliko. In videli smo velik angažma uradnikov komisije za Grčijo in za projekte. To je popolnoma nesporno. Tem se nihče ne sprašuje in nima in nihče v to sploh ne dvomi. Zdi pa se nam potrebno, da se Grčija še naprej spremljati in zato bomo premislili, kateri mesec je jesen za vas. Torej, kateri mesec je jesen za vas letos, potem si želimo dodatnih informacij, zato da bi to dali na dnevni red, kajti pri razrešnici s komisarko to ni pravi čas za pogovor o tem Grčija pa je seveda visoko na našem dnevnem redu, se lahko zanesete na nas. Rada bi to nadaljevala, torej pogovor na to temo. Hvala lepa v imenu odbora, želimo vam veliko uspeha. Naslednjič bi bilo pa dobro, če bi imeli številke pred nami, statistične podatke, običajno kramo. Želim vam prijetne počitnice, vam in sodelavcem. Spočite se. Vse boste potrebovali to za vročo jesen. Hvala lepa. Tako, zaključili smo s to točko na dnevnem redu. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. To je točka 16. Gre za moje mnenje o agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Eurojust. Kratka bom. Geht es um, um Eurojust und die gre torej za Eurojust in za vprašanje. Komisija namreč podala predlog o Eurojustu že julija 2013. Svet je potem leta 2015 se odločil za delno usmeritev, vendar pa je vprašanje, izuzel tiste vidike, ki zadevajo državno tožilstvo in s tem je potem odbor Libe čakal z obravnavo tega poročila, da bi se točno videlo, v katero smer se razvija uredba o Evropskem javnem tožilcu. Zdaj je torej poročilo pred nami. In imamo stari problem, namreč odnosi med, kakšni so odnosi med Eurojustom in Evropskim državnim tožilcem. 11 predlogov sprememb je bilo um, pravzaprav pripravljenih, sekretarjat jih je pripravil že predolgo časa, lahko rada bi povedala, da želimo tukaj izpolni, zapolniti še to vrzel torej med Evropskim državnim tožilcem in OLAFom. Poročilo odborov iz, o, o, kolegov iz odbora Libe pravijo, da tista por, za tista področja, za katere niso pristojni, torej za pragove in omejitve EPO, da tam bi morali imeti pristojnost Eurojust, hkrati pa ima tam pristojnost tudi OLAF. Torej, sedaj treba tukaj ugotoviti in določiti, kakšni bi naj bili odnosi do teh dveh ustanov. Zato je to trenutno zgolj delno poročilo, ki se osredotoča na institucionalno zasnovo. V Eurojusto imamo sedaj eh, direktorja uprave, tako je bil predviden in sedaj bi se naj njegove pristojnosti določile. Skušala sem jih eh, utemeljiti in sekretarjat je to skušal narediti, za kar se mu zahvaljujem. Mislim pa, da tukaj naloga še ni končana, žal mi je, ker tega še nisem postorila, ampak uh, to nameravam storiti preko konca tedna. Rok za predloge sprememb pa je že naslednji ponedeljek, če se ne motim. Ja, 17. juli opovdne. Torej, opovdne je tudi nekaj tako nedoločenega, tako kot, kot eh, jesen. Skratka, vsekakor bi pravila do tega stvari do te mere, da bi kolegom v odboru Libe na tistih področjih, kjer smo mi pristojni, dejansko pripravili uh, dokumente oziroma do, odločitve, kakršne, uh, da, so, da bodo razumne. Skratka, to je spet krpanka, kot marsikaj v življenju, vsekakor pa na tem še nameravam delati. Uh, Kakorkoli že, mislim, da bomo imeli potem še sestanek s poročevalci v senci, ko bodo pred nami eh, tudi že vsi predlogi sprememb. Be, za besedo je prosila gospa Ajala Sender. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vidim, da ste se še posebej potrudili in eh, razvili poseben pristop. Lahko rečem, da delno govorim tudi v imenu gospe Hoffman, ki ni mogla priti. In ima nekaj pomislekov. Najprej naj povem, da imam vtis, da je pri vzpostavitvi take povezave eh, med javnim tožilcem in Eurojustom se bo najbrž zgodilo nekaj drugega. Nova uredba zna celo povečati birokratistično obremenitev in potem bo tu še vprašanje teh razmeri novega javnega pravobranilca in drugih že obstoječih funkcij. Te zadožitve in pristojnosti bodo morale biti jasno razmejene. In eh, to mora delovati na vseh ravneh. Zanima me dejansko pri izvršnem direktorju, se mi zdi sicer dobra ideja, da Evropski parlament nadzira vse skupaj. In tu bo treba imeti še posebno predstavitev strani komisije, še zlasti s posebnim ozirom na konkretna pravila o imenovanju, o odpuščanju ali odpoklicu, ker izvršni direktor ima lahko veliko pomembnih funkcij, po drugi strani pa je lahko eh, neke vrste dežurni krivec za vse ali grešni kozov. In marsikaj se bo dalo avtomatično kar preložiti na njegova ramena. Pri tem, da na voljo za njegovo delovanje ni ravno veliko proračunskih sredstev. Torej, če hočemo krepiti neke politike po eni strani in s tem se parlament seveda lahko strinja, se moramo vprašati tudi, kdo bo o čem odločil. Najbrž ne samo direktor, ampak tudi njegov kolegi. In eh, vendarle si ne želimo, da bi direktor nenadoma postal ta univerzalni grešni kozel za vse odločitve, ki se sprejmejo kjerkoli. Kolega Sarvama. Thank you, Madam Chair. Hvala, predsedujoča. Čisto na kratko. Rad bi se vam zahvalil za dobro upravljeno delo in eh, oglašam se samo zato, da vam izrečem močno podporo, še zlasti v zvezi s preglednostjo in eh, preprečevanjem na vzkrižja interesov. To je zelo pomembno. In to so tri točke, ki jih želim tudi sam povdariti. To zelo dobro izhaja tudi iz vašega poročila, tudi ključni elementi v zvezi z delovanjem Eurojusta so dobro osmišljeni in eh, mislim, da bomo lahko še nadalje sodelovali zelo plodno. Kot trčeno vas močno podpiram. Nihče drug ne prosi za besedo? Ne? seveda vem, da je Eurojust to težko, kajti Eurojust je organ s številnimi udeleženci in želela sem okrepiti njihov upravni organ, ne pa ga ošibiti. Seveda pa mor, lahko to storimo samo, če so stvari jasne. Um, sicer ne želimo dodatno zapletati stvari. In, um, Njega je treba okrepiti, kajti on potem imel možnost, da tudi stvari v, znotraj hiše uh, izpelje in to je v hiši, kjer so posamezni majhni oddelki in kjer ni nekega oklepaja. Zato sem skušala okrepiti to administrativno funkcijo s to, vrt, to vrstnim oklepajem, da bi se skupaj ostalo bolj strnjeno. Imamo tri akterje oziroma celo štiri uh, akterje OLAF, EPO, Eurojust in Europol. Vse na istem področju. Sedaj pa imamo še države članice, ki so znotraj EPO. Uh, dvaj, za, za teh 20 velja drugačna pravila in potem za sedem tistih, ki, niso, ki ne sodelujo za nje, veljajo spet druga pravila. In potem je treba vse čas odločati, kakšne so odnosi med temi štirimi organi, tako da to je res prava nočna mora. To analizo in opis kolegice Ajala Sender v celoti delim, ampak skušala sem mu dati neko moč, nek močen položaj. In res se mi zdi, da je to vprašanje vredno eh, truda, kajti to je edini položaj, na katerega bomo mi lahko pravzaprav sploh vplivali, kajti na vse ostale lahko vplivajo le države članice. To je edini položaj, na katerega lahko vplivamo mi. Zato sem si izmislila ta eh, pristop, ta postopek, če ima kdo kakšen boljše dojo, ste res dobrodošli, ampak zaenkrat trenutno nimamo boljše ideje. Tako da zato je tem je razlog, zakaj sem se tega lotila tako, ampak res bom ta konec tedna posvetila temu. Gospa Holmajer, prosim za besedo. Tudi dolgo sem vas spremljala na tej poti v smeri EPO in to je bila res trnova pot in povedati moram, da sem dokaj žalostna, da so le. Uh, pred nekaj kratkega časa nekatere državne tožilstva sklenila, da bi to lahko imelo za njih neko pozitivno vrednost. In to me je res e, žalosti. In e, najprej so bili odzivi, da želimo spostaviti harmonizacijo pravosodnih sistemov, da želimo črtati nacionalno pravosodje in tako naprej. Sveda to nikoli ni bil cilj, ampak eden od glavnih ciljev mora biti ta, da temo Eurojust, OLAF in EPO uh, e, uredimo za daljši rok, kajti Eurojust se mora vse čas ukvarjati številno, z večjim številom primerom koordinacije in potem je EPO eh, nekaj nekje drugega in Olaf spet nekje drug, drugje in stvari so potem le še bolj razpršene, kar vsekakor ni učinkovito. To, kar so države članice sklenile, vsekakor ne uh, pomaga. Ja. Že veliko bi bilo, če bi vsi ti uradi imeli sedež v Hago. To je bil že velik korak naprej, kajti če je nekdo par sto kilometrov stran, je to teže. Ampak v tem dosijaju vse, kar je bilo mogoče narediti narobe, je bilo tudi narejeno narobe. Direk, generi, generalna direkcija za pravosodje, gospod Mendre, izvolite besedo. Um, Hvala lepa morda bi le pokomentirala to razmerje med uh, Eurojustom in drugimi, uh, eh, EPPO in Eurojusta, oba pomembna in uh, ko bomo imeli podrobnejše poročilo o tem razmerju, bo najbrž vredno nadaljne razprave, bolj podrobno seveda o tem razmerju, da bodo zadeve povsem jasne na podlagi nekega pravnega besedila. No, potem glede predloga komisije naj povem, da je bil oblikovan v skladu s skupnim pristopom, kar pomeni, da mora imeti komisija predstavnika v upravnem odboru in v izvršnem odboru. Tu niste vnesli nikakršnih sprememb. Poročilo Libe je izključilo komisijo iz uprave in tega komisija seveda ne more spre, sprejeti, tako da me veseli, da ste vi upoštevali komisijo o tem oziru. Eh, glede upravnega direktorja vidim, da ste ohranili tudi to, da bo komisija izbirala kandidate za oži seznam, ki bo uh, predložen potem upravnem odboru, kar spet ni bil primer v poročilu Libe, ker je, so obdržali le izvrši odbor v tem kontekstu. Dodatne komentarje bomo predložili pozneje. Hvala. Hvala bom za vse vaše dodatne pripombe, eh, tako mi jih pošljete v pisni obliki, seveda. Eh, tukaj kar zaobseže dokumente, prav neverjetno, če mu vse nas zasipa. Še kaj morda? Tako na koncu smo s točkami na dnevnem redu, kot sem dejala bomo videli, kako lahko to bolje uredimo in potem bomo skušali to izboljšati. Potem pa se bomo s tem dosem znova ukvarjali 4. septembra. Poskušala bom po počitnicah organizirati še sestanek. Upamo, da bomo lahko prispevali koristno. K temu bom pa se pogovorila s poročevalcem kolegom Fosom iz Nemčije. Tako smo končali z našim javnim sestankom, še kratek sestanek koordinatorjev vsem, želim lepe počitnice, lepo poletje, venite se zdravi, spočiti. Sestanek je končan, prosim vse, ki ne smete biti na sestanku koordinatorjev, da zapustite dvorano, tako da bomo takoj lahko nadaljevali. Hvala lepa, konec sestanka.